Liebe Kolleginnen und Kollegen, herzlich willkommen. Kolleginnen und Kollegen, dobrodošli. Vsem skupaj želim srečno novo leto. Danes je prvo zasedanje odbora za okolje v letu 2010. Prisošno vsi skupaj pozdravljeni na predstavitvi kandidata komisarja za okolje v Evropski uniji, Pozdravljam gospoda Janeza Potočnika. Gospod Potočnik, dobrodošli v odboru za okolje. V naslednjih treh urah eh, bo odbor eh, skušal dobiti vtis o tem, ali ima kandidat potrebne sposobnosti za tako pomemben mandat. Ali prinaša evropsko prepričanje, ali je neodvisen od kakršnih koli interesov, ali lahko brez kakršnih koli lasnih interesov izvaja svoj mandat. Parlament pa bo ocenjeval tudi specifična znanja, ki so potrebna za dosje ter eh, zmožnost komunikacije. V politiki je to seveda zelo pomembno. Tako je zapisano v direktivah za direktive, ki veljajo za potrditev nove komisije. Gospod Potočnik eh, je pisno odgovoril na vprašanja, ki smo mu jih poslali. Poslanci so dobili svežen vprašanj in odgovorov v vseh jezikih. Razložil bom postopek v naslednjih treh urah. Kandidat za komisarja bo najprej podal uvodno izjavo, ki naj ne bo daljša od desetih minut. Na to bomo imeli 160 minut za vprašanja in odgovore. Vprašanja in odgovori bodo potekali po principu ping-ponga. Minuta za vprašanje, dve minuti za odgovor kandidata za komisarja. 45 sekund dodatno vprašanje in pa še ena minuta za končni odgovor. Gre torej za petminutni ritem in na to bomo imeli tudi vprašanja v triminutnem taktu. Postopek bo takšen 50 sekund za vprašanje, dve minuti za odgovor, ni dodatnih vprašanj ali odgovorov. Ta tri minutna vprašanja so v programu jasno označena in um, tisti, ki jih to zadeva, vedo. Na koncu bo imel komisar še pet minut časa za zaključne pripombe. Če tistega, ki je določen za vprašanje, ne bo, potem to vprašanje avtomatsko izpade. Tako da prosim, da ste prisotni vsi tisti, ki bi naj postavili vprašanje. Drugo vprašanje, ki bo postavljeno, se mora navezovati na odgovor kandidata za komisarja in ne sme odpirati nove teme. Predsednik si pridržuje pravico, da zavrne vprašanje, če to pravilo ne bo upoštevano. Kar je še pomembno, je to, da imamo zelo natančen časovni načrt, tako da prosim vse poslance, kakor tudi kandidata za komisarja, da se točno drži predvidenega časa, sicer bom moral pritisniti na gumb in prekiniti govornika, drugače ne gre in zato se že naprej opravičujem. Gospod Potočnik, vi niste novost na evropskem odru. Do sedaj ste bili dejavni kot komisar za raziskave in eh, to se nekako prekriva eh, z vašo novo predvideno nalogo, naprimer, če si ogledamo nanotehnologijo ali če si ogledamo razvoj novih goriv. Vendar pa komisarja za okolje najdejo, eh, čakajo tudi novi izzivi in nove naloge. Sedaj v začetku leta 2010, ko je gospod Barozo predvidel dva dosjeja, posebej torej za podnebne spremembe in pa posebej za energetsko politiko, je izredno pomembno, da eh, evropska okoljska politika ohrani samostojnost, perspektivo, vizijo, da ima svoje lasne značilnosti, da se torej ta politika lahko uveljavi tudi v praksi v naslednjih petih letih. Torej, če povzamem, eh, veselimo se vaše predstavitve. Veselimo se vašega dela v naslednjem zakonodajnem obdobju. Sedaj pa ima gospod Potočnik besedo. Thank you, chairman. Dear members of the parliament, this is a rare opportunity. Uh, Hvala lepa, spoštovani poslanci. Redko kdaj lahko govorim slovensko, zato bom izkoristil teh deset eh, minut za to, da uporabim svoj lastni jezik. Kasneje pa bom odgovarjal v angliščini. Spoštovani predsednik odbora, gospod Leinen, spoštovani člani Evropskega parlamenta, dame in gospodje. Prav je, da se moram kot kandidat za odgovoren javni položaj predstaviti vam, neposredno izvoljenim predstavnikom državljane Evrope. Prav je tudi, da pojasnim svojo vizijo in odgovorim na vaše vprašanja. Zavedam se, da v primeru potrditve moje kandidature ne bom dobil le vašega zaupanja, temveč tudi verodostojnost pred javnostjo. Nekateri izmed vas me že poznate, kakor tudi sam poznam nekatere med vami. Prihajam iz Slovenije. Zadnjih pet let sem bil komisar za znanost in raziskave. Morda veste tudi, da sem po izobrazbi ekonomist in da sem vodil pogajalsko ekipo za vstop Slovenije v Evropsko unijo. Sem zauzet igralec odbojke in imam dva sinova. Naj začnem s citatom. Evropa bo zelena celina ali pa je ne bo zemlja bo moder planet ali pa je ne bo. To je citat iz govora, ki sem ga imel v letu 2008. Ponazarja moj pogled na načelo, ki sem mu kot komisar za znanost in raziskave sledil in ki bo še naprej v središču mojega dela v prihodnosti, seveda, vkolikor me boste potrdili. To je načelo trajnosti. V najširšem pomenu besede, a še posebej in najpomembneje okoljske trajnosti. Trajnostno naravnan razvoj je tema, ki je tudi v središču pozornosti evropskih državljanov. Evropa ni pojem iz učbenika ali iz pogodbe, je vsakodnevno življenje milijonov evropejcev v mestih, pokrajinah, državah. Je, pios, je prostor, kjer delujejo skupna evropska pravila in je prostor, kjer je prednost skupnega sobivanja resničnost. Pred nekaj desetletji je bila Evropa uničena in potrebna obnove evropejci obupani in željni sprave. Evropska unija je prinesla mir, stabilnost, obljubo blaginje in boljšega življenja. Rezon detre za evropsko sodelovanje je bil takrat več kot očiten. Danes je to kar nekako samoumevno, preveč. Motivi naših predhodnikov pred 50 leti sicer ostajajo in bodo ključni zavedno, a današnjim mladim generacijam so pogosto tuji. V Evropi živimo dobro in marsikdo se sprašuje, zakaj je treba še naprej krepiti medsebojno sodelovanje. Pa ga moramo. Ni se spremenila le Evropa, tudi ostali del sveta se je spremenil. Spremenil se je močno in zavedno, če si to želimo ali ne. Vse bolj smo med seboj povezani, soodvisni. Delimo si ugodnosti globaliziranega sveta, a tudi njegove probleme. Podnebne spremembe, negotovo energijsko oskrbo, pandemije, zmanjšanje biotske raznovrstnosti, pomankanje vode in čiste, pomankanje hrane in čiste vode, strukturna gospodarska neravnovesja, varnostne grožnje in še bi lahko našteval. To so izzivi, ki ne poznajo meda, so globalni. Novi izzivi povečujejo tako skupno odgovornost, kako tudi odgovornost nas posameznikov. Odzivi Evrope in Evropejcev na te izzive bodo učinkoviti samo, če se bomo na nje odzvali skupaj. 21. stoletje je stoletje povečane krhkosti. Naša naloga je, da spremenimo v to stoletje v stoletje trajnosti in učinkovitega globalnega upravljanja. Za usničitev tega cilja svet potrebuje močno in odgovorno Evropo. Evropo, ki bo sposobna prevzeti politično odgovornost in nastopati z enotnim glasom. To je Evropa, za katero se zauzemam, to je Evropa, v katero verjamem in to je Evropa, ki jo bodo razumele in posvojile tudi mlade generacije. Smo na praku velike preobrazbe od povojnega gospodarstva, ki je temeljilo na virih, v gospodarstvo, ki bo temeljilo na znanju. Sporočilo predsednika Baroza je bilo jasno, zdaj, ko se oziramo proti e, Evropski uniji v letu 2020, potrebujemo bolj skladen in usklajen pristop tako na področju investicij v nove vire rasti, kot tudi v političnem smislu. Potrebujemo poseben poglobljen odnos med Evropskim parlamentom in Evropsko komisijo, ki bo nadgradil obstoječe dobro sodelovanje. To usmeritev in te cilje v celoti podpiram in verjamem, da bo z Lizbonsko pogodbo naše partnerstvo pomembnejše kot kadarkoli. Govoril sem o krhkosti našega sveta. Prav to je razlog, da mora biti skrb za okolje ključni del naših načrtov za prihodnost kaj bi lahko bilo pomembneje od skrbi za zrak, ki ga dihamo, tal, po katerih hodimo, vode, ki je pijemo. Nekod so ljudje govorili o trajnostnem razvoju in okolju kot o moralnem vprašanju, ki je bila glavna skrb peščice obrobnih specializiranih skupin. Ostali smo bolj ali manj menili, da imajo sicer prav, a da ni tako pomembno. Ti časi so mimo skrb za okolje se razprostira preko celotnega političnega spektra. Soočeni smo s prepričljivimi, osupljivimi znanstvenimi dokazi, ki pričajo o okoljski škodi, ki je ni povzročil nihče drug kot mi sami. Prihodnje generacije evropejcev zahtevajo od nas jasne, odločne ukrepe, ki bodo ohranili planet, ga povrnili v stanje, ki smo ga ljudje, svoje vrstni usiljivci v tem našem skupnem domu tako močno ranili in okrnili sploh pa ne gre več le za vprašanje bodočih generacij, gre za naš obstoj. Ohranjanje okolja predstavlja veliko priložnost tudi v gospodarskem, družbenem in poslovnem smislu. Čarobna rešitev, ki bi nas popeljala iz krize, morda res ne obstaja. Obstaja pa zelena. Ne zanikam, da je doseganje višjih ravni varovanja okolja lahko povezano z višjimi stroški, dodatno administracijo, upravljanjem, a je nujno in dolgoročno tudi smotrneje hkrati izboljšuje kakovost našega življenja, pospešuje rast naših gospodarstv in vodi v ustvarjanje novih delovnih mest. Da, potrebujemo rast in nova delovna mesta, a potrebujemo tako rast in taka delovna mesta, ki bodo skladna z načelom trajnostnega razvoja gospodarstvo, ki bo temeljilo na znanju in učinkovitem ravnanju zveri. Pri svojem bodočem delu se bomo osredotočil na učinek in rezultate. Kaj mislim s tem? Japonski pregovor pravi, vizija brez dejanj je sanjarjenje. Dejanja brez vizije pa nočna mora. Potrebujemo vizijo in politike, ki temelijo na dobrih informacijah, analizah, znanju, trdnih dokazih. Izbrati moramo najboljše instrumente za izvajanje teh politik, ki spet morajo temeljiti na trdnih dokazih. Okolje je kompleksno kot svet sam. Zaradi tega številna okoljska vprašanja sovpadajo z odgovornostmi in interesi na drugih področjih. Če bom kot komisar odgovoren za okolje želel doseči resničen učinek, ne bo dovolj poskrbeti za izvršitev okoljskega pravnega reda. Zato se bom boril za skladen in celovit pristop preko celotne pahlače politik skupnosti. Prizadeval si bom, da bodo vsi razpoložljivi finančni instrumenti zasledovali cilje okoljske politike. Tudi, trudil se bom, za vzpostavitev novih partnerstv z državami članicami, regijami, da princip subsidiarnosti ne bo izgovor za neukrepanje, ampak motor, ki bo ukrepil sposobnost za skupno izboljšanje okolja. Želimo porabiti učinkovito orožje dialoga. Dialoga z vami, cenjeni člani Evropskega parlamenta, dialoga z nevladnimi organizacijami, dialoga s poslovnimi partnerji, dialoga z evropejci dialoga z našimi mednarodnimi partnerji. Želim si, da bi bilo oblikovanje politiki, politike na področju okolja ozaveščeno do tolikšne mere, kot še nikoli poprej. Utemeljeno z dokazi, ter negovano in usklajeno skozi dialog. Želim si, da bi bilo dogovorno, a učinkovito, povezano, a ciljno, temelječe na principih, a praktično. Povsem na kratko o prednostnih nalogah. Učinkovitost virov. Moja prva prednostna naloga bo zagotoviti, da bo projekt EU 2020 o rasti in delovnih mestih zgrajen na močnih temeljih trajnosti in učinkovitem ravnanju z viri. Pretrgati moramo povezavo med rastjo in porabo virov, kar vključuje spreminjanje pristopa v celotnem gospodarstvu in družbi. Ne bo lahko, a verjamem, da je mogoče. Zato, ker koncept učinkovitosti virov tudi za podjetja postaja vse bolj nujen in privlačen prizadeval si bom za pretvorbo okoljskega varstva v okoljsko vrednotenje. Poiskati moramo načine, da bomo ovrednotili okolje v našem odločanju. Drugič, biotska raznovrstnost. Raznolikost in prilagodljivost naših ekosistemov, vrst in genov, vse to je naš naravni kapital. Zagotavlja življensko pomembne dobrine in storitve, kot je hrana, skladiščenje oglika, regulacija vode, ki so temelji naše blaginje družbene dobrobiti, kakovosti življenja. Biotska raznovrstnost in podnebne spremembe so neločljivo povezane. Želim pa si, da bi z enako mero politične predanosti in javne osveščenosti se lotili tudi ohranjanja biotske raznovrstnosti, tako kot smo se lotili klimatskih sprememb. Verjamem, da bo podvojitev okoljske prisotnosti v komisiji omogočila, da bo biotski raznovrstnosti in drugim okoljskim izzivom namenjena pozornost, ki si jo zaslužijo. Tretjič, upravljanje in izvrševanje. Že sedaj lahko naredimo ogromno z učinkovitim izvrševanjem obstoječe okoljske zakonodaje. Ta zakonodaja ni le dogovorjena in zapisana in zato omogoča hitro uveljavitev. Njeno učinkovito izvrševanje ponuja tudi pravno gotovost, enotne pogoje delovanja, predvidljivost ki jo podjetja nujno potrebujejo in od nas tudi pričakujejo. Eh, ja. Hvala, gospod komisar. Prekoračili ste čas. Boste svoje sporočilo nadaljevali v odgovorih. Uh, vem, da je slovenščina zapleten jezik. Eh, dal sem vam eh, dodatno minuto in upam, da vam bo vaše znanje pri odbojki pomagalo tudi pri vašem delu komisarja za okolje. Sedaj pa vprašanja koordinatorjev, najprej Richard Zibert, EPPED. Hvala lepa. Spoštovani kandidat za komisarja, vi imate prednost, da se lahko že sami sebe citirate. Staj ste bili že v prejšnjem mandatu komisar za raziskave in prav tako poznate postopek v teh predstavitvah. Ampak mislim, da se je vseeno um, spremenil postopek, kaj ti prej je veljalo, da če boš čim manj konkreten, bo to že dovolj dobro za parlament, sedaj pa temu več ni tako. Uh, Mislim, da so razlike med posameznimi političnimi skupinami in pa institucijami sedaj že kar velike in če sem si sedaj ogledal, kaj ste podali v svojih pisnih odgovorih in če sem, si, če sem poslušal to, kar ste povedali, bi rekel, da je vaše razmišljanje široko, ampak prosim vas za bolj konkretne odgovore, kar se tiče učinkovitosti virov, raznolikosti virov, to je centralno področje, zlasti pa me zanima področje vode. E, to, da rečete 2012 bom podal predlog, se mi ne zdi dovolj. Hvala lepa, gospod Potočnik. Uh, to je ena izmed stvari, ki sem se jo naučil. da mora biti pristop k okoljskim vprašanjem vsekakor horizontalen. Prepričan sem, da se moramo z temi vprašanji ukvarjati na holističen način, tiste stvari, ki so prohibitivne, so pogosto v mojih rokah, to, kar so podporni ukrepi, pa je v rokah uh, mojih kolegov. To bi lahko šlo nam v škodo. Omenili ste vprašanje ohranjanja vodnih virov. Če si ogledate zakonodajo, ki imamo na področju oskrbe z vodo in uh, splošne zakonodaje, uh, torej splošne, uh, zakonodaje gre za zelo veliko število zakonodajnih aktov. To so zelo kompleksna vprašanja. Mislim, da smo veliko dosegli do sedaj. Kar želim doseči v prihodnosti, pa je to, da želim jasen pregled tega, kakšen je do sedaj dosežen napredek v naslednjih letih, torej do, do leta 2012, bom eh, podal predlog za osnutek o ohran, ohranitvi evropskih voda. Eh, to uvaja tudi nova okvirna zakonodaja na področju vode. In želel bi se več, želel bi več eh, osredotoč, eh, osredotočenja na odpornosti podnebja, na ohranitve vodnih virov in mislim, da ni potrebno, da se sedaj zatekamo k obnovi zakonodaje na področju vode. Mislim, da so številni zakonodajni akti že tukaj, implementacija pa je tukaj pomembna in to je potrebno upoštevati. Linda McEwen. Eh, ja, Oprostite, najprej dodatno vprašanje gospoda Seberja. Če prav razumem, potem uh, ste zadovoljni z za izvajanjem uh, zakon, uh, torej direktive o vodih. In, uh, ampak poglejmo si, kaj se dogaja z podnebnimi spremembami. Skozi podnebne spremembe uh, To vpliva tudi na številna področja, torej eh, industrija potrebuje vodo, kmetijstvo potrebuje vodo. Tukaj obstajajo velika povpraševanja. Ali mislite, da je z okvirno direktivo o vodah že zadovoljeno vsem potrebam? In drugič, ali se boste zauzemali za to, da bi v naslednjem finančnem obdobju imeli več finančnih sredstev za vodni, sred, eh, za vodni sektor in to na skupnostni ravni? nimamo samo okvirne direktive o vodah, imamo tudi direktivo o eh, rečnih vodah, o pitni vodi, o odpadnih vodah eh, in eh, moramo si zagotoviti ustrezno implementacijo vseh teh direktiv zlasti v novih državah članicah. O tem sem se pogajal že, ko sem se pogajal o vstopu v Evropsko unijo. Imamo tudi okvirno direktivo o pomorskih vodah, ki je nova okvirna direktiva in ogledati se moramo, kako bo delovala v praksi. Torej, vse še ni popolno, ampak eh, to zadevo bi si rad ogledal na horizontalen način. Vprašanje, ki ste ga postavili, torej vprašanje finančne podpore, to je zelo pomembno, ampak številne zadeve bomo morali narediti v sodelovanju z drugimi kolegi. Torej, kmetijstvo je tukaj pomembno, strukturni skladi so pomembni. Nujno je, da delamo z roko v roki. Hvala lepa, sedaj pa Linda McEwen. Hvala lepa. Dobrodošli, kandidat za komisarja. Veste, kako, so, kako pomembne so te predstavitve tudi za javnost cela vrsta vprašanj je takšna, ki prihaja strani javnosti. Torej, mi smo utemeljili naše vprašanje na vprašanjih javnosti. Govorite o svoji viziji. Rekli ste, da, boste ukvar, da se boste ukvarjali z ključnimi okoljskimi vprašanji. Kakšna bo vaša zapuščina po petih letih mandata komisarja za okolje. Če si ogledamo delo komisarja Dimasa, je zapustil kar markantne zadeve na področju okoljske zakonodaje. Kaj boste naredili vi? Tukaj je kar nekaj inkonsistentnega, torej dve minuti in vprašanje. Rad bi povdaril naslednje in to je povezano tudi z mojim delom eh, komisarja v prejšnjem mandatu. Želim si, da bi okolju posvetili več politične pozornosti. Pomembno je, da uh, imamo tudi politično podporo. Prav tako je pomembna tudi podpora javnosti. Vse to, kar sem počrtal kot svoje prioritete, torej ne bom se spuščal v podrobnosti, ampak uh, ena izmed ključnih zadev pri vprašanju razvoja in raziskave je, da potrebujemo tukaj bolj. Uh, nekakšen pristop eh, vidika tržnega gospodarstva. Vedeti moramo, da ko se ukvarjamo z vprašanji, kot so rast za poslovanje, mora iti to v, z roko v roki z stvarmi, kot so okolje. In mislim, da sem dobro kvalificiran, da združim to dvoje. Nice? Še eno minuto imate and uh, I would ask the services to put that monitor 50 cm uh, to the Prosim službo, da nekako spremenite vidik um, ekrana, tako da bo komisar videl uro. Torej, to so pomembna vprašanja, kjer lahko ponudim dodano vrednost. Lahko združim vse pomembne vidike, poskrbim za holistični pristop in prepričan sem, da obstaja veliko manevrskega prostora na tem področju. Nisem nekdo, ki bi se zatekal k hitrim rešitvah, k hitrim rešitvam. Ne bom skušal vsega rešiti v šestih mesecih. Uh, Seveda se moramo osredotočiti na vse, kar je pomembno, ampak pomembno je to, kar bomo dosegli v naslednjih petih letih. In v naslednjih petih letih bi prav gotovo želel, da si mojega mandata spomnite kot eh, obdobja, ko smo dobro opravili delo za okolje. Hvala lepa, Kris Davis je naslednji. Dodatno vprašanje. No, Vesel sem, da ste omenili delovna mesta, kaj ti to je na vrhu naše politične agende v luči gospodarske krize. Kako bi odgovarjali, odgovarjali tistim, ki pravijo, da ne moremo sedaj investirati v okolje, saj so delovna mesta prva? Z investiranjem v okolje damo ravno prednost delovnim mestom. To mora biti jasno vsem. Najboljši način, kako to pojasniti, je naslednji lahko vidimo, kaj se dogaja na področju podnebnih sprememb. Samo, če bomo razumeli, da so podnebne spremembe realnost, lahko odgovorimo na to. In če je naš odgovor, da podnebne spremembe so realnost, ki jih povzroča človek, potem so jasni tudi odgovori, eh, kako bi se naj na to odzval poslovni svet. Kdo bo prvi ustvarjal delovna mesta na tem področju, bo tisti, ki bo imel glavni dobiček. In to je jasno sporočilo, to je smer, ki jo moramo obrati. Ni dovolj, da smo vljudni, ampak potrebujemo predvidljive in pa dolgoročne ukrepe. Če bom nam to uspelo, potem smo opravili svoje delo. Hvala, Chris Davis. Gospod kandidat. Morda se niste držali časa, ampak vaše besede so mi bile všeč in moram reči, da so mi segle v srce. Zanima me, ali poznate kakega posameznika, ga lahko imenujete, na svetu mislim, ki ima toliko potencijala za spodbujanje dobre okoljske prakse, kot jo ima komisar Evropske unije za okolje. Namreč, sprašujem, ali razumete, kako Ogromno nalog je pred vami, ne samo v Evropi, ampak boste vplivali na dogajanje na celem svetu. Zato me zanima, ali boste postali samo še en komisar, ki skuša spraviti skozi direktive, ali pa boste zagotovili vodilno vlogo in po vsem svetu zagovarjali trajnostne okoljske prakse. Imate tisto, kar je treba za to delo? Moj kratek odgovor je da, ker pa že imam dve minuti bom poskusil morda iti nekoliko globlje. Eno me boste gotovo kasneje vprašali, namreč prej je okolje predstavljalo en sam resor, sedaj imamo delitev okolje in podnebne spremembe. Ampak čisto iskreno, ko sem si prebiral vse zadeve, ki so s tem povezane, je na mizi toliko, da jasna vizija in pregled bi bila pravzaprav manjši čudež. Komisarja Dimasa, svojega predhodnika, sem spraševal, koliko je dela na področju okolja in rekel, dela je toliko, kolikor ga hočeš. Tako da se dobro zavedam, da sem sedaj v takem položaju, da bom eden od voditeljev na svetu. Vendar pa nismo edini, ki razumemo, da se svet spreminja in da imamo pred nami zelo pomembne spremembe, ki jih bomo morali tudi mi narediti v odnosu do našega krhkega sveta. Morda se drugi ne obnašajo enako kot mi, morda se nekateri bolj osredotočajo recimo na tehnološki razvoj mislim, da potrebujemo oboje. Istočasen pristop je, mimo grede povedano, ključnega pomena, vendar pa ne smemo podcenjevati tega, da se tudi drugi zavedajo problemov. Mi moramo ustrajati pri naših ciljih in zagotoviti vodilno vlogo. Ampak, če se zgodi nekaj kot recimo Copenhagen, potem ne smemo pozabiti na naše zaveze, na naše načrte, pač pa moramo ponovno razmisliti samo o tem, kako bi lahko druge prepričali. In z tega stališča se mi zdi, da je moja vloga na področju okolja izjemnega pomena. Hvala. Yeah. Ja. Dodatno vprašanje. Right, to... Se imate še dve uri in pol, da kaj poveste. Mislim, da moramo delati to, kar govorimo. Vi ste govorili o implementaciji zakonodaje. Veliko je stvari, ki jih države članice ne izvajajo korektno. Menim, da postopki komisije za izvajanje nimajo pravega zagona. In zdi se, da na svetu za okolje nikoli ni govora o neustrezni implementaciji. Ali boste vi to kaj spremenili? Ali boste tudi vi potiskali papir od enega do drugega? Ali boste pa res uresničili spremembe in pokazali s prstom na tiste ministre, ki niso pripravljeni resnično izvajati zakonodaje? No, moj pristop do tega je dvojen. Po eni strani menim, da če smo sprejeli neko zakonodajo, jo moramo tudi izvajati. Tu ni dvoma. Namreč, v končni fazi gre za zakonodajo, o kateri smo se vsi dogovorili. Vi in države članice, ki so se zavezale k izvajanju te zakonodaje. Zato je moja pravna uloga, da poskrbim za to. Po drugi strani pa je izjemnega pomena tudi, da podam roko državam članicam in to, kadarkoli je mogoče, kadar ni dovolj razumevanja, kadar recimo lahko izmenjujemo znanja, eh, dobre primere prakse, tu je treba pomagati. V nekem intervjuju v Sloveniji so me spraševali o okolju, seveda je bil moj odgovor, ne morem odgovoriti, ker še nisem komisar, ampak vprašanje je bilo, kako bi se odzval, če bi moral ukrepati proti Sloveniji. In odgovoril sem, lahko odgovorim zelo enostavno. Deloval bom tako, kot bi deloval proti vsaki drugi državi članici. Veste zakaj? Zato, ker je to v interesu slovenskih državljanov. Karel Šluter. Gospod Potočnik, če vidite uro, potem prosim, da se držite časa, da ne bomo izgubljali časa. Jaz stele vprašam po svenska. Swedish, ja. Vi tar et specifikt eksempel om implementering. Vprašanje v švedščini. Govora je bilo o implementaciji. Če omenim rič, javno zdravje je zelo pomembno če si pogledamo toksične snovi in podobne škodljive snovi, to je zelo velik problem. Imamo seznam teh snovi, ki pa je v Evropi skoraj da prazen. In to je po mojem mnenju škandalozno. Kaj še čakate? Zakaj ne zapolnite tega seznama? Definicija snovi v okviru riča je veliko šipkejša kot pa je seznam, o katerem govori Stokholm. Kaj namerava tu narediti komisija? Thank you. Hvala lepa. Najprej bi vam rad povedal, kakšno je moje načelno mnenje, kako bi se morali lotiti zakonodaje, ki smo jo že sprejeli. Izvajanje zakonodaje ne pomeni novih pogajanj o tem, kako naj izgleda ta zakonodaja. Pogajanja so potekala, in zaključile so se z dogovorom. Dogovor je sedaj treba izvajati in sicer v duhu, v kakršnem je dogovor bil sprijet. Če me torej sprašujete, ali, ste, ali sem zadovoljen se znamom, jih imamo 15, 7 jih je v prvi seriji, potem imamo tukaj še aneks 14 in če me sprašujete, ali sem zadovoljen, je odgovor ne. Pogovarjal sem se že z gospodom Tajanjem, ki bo tudi imel pristojnosti za to, skupaj želiva delati dobro, želiva sodelovati. To je področje, kjer bom nedvomno takoj, ko bom zasedal svoje mesto, začel delati. Odločila sva se tudi, da bo prvi obisk obisk Helsinkov, kjer se nahaja Evropska agencija za kemikalije in tam moramo dati jasen signal, da želimo izvajati stvari, ki so bile sprijete. Ampak, če me sprašujete, ali sem zadovoljen s tem, kar imam sedaj na mizi, odgovor ne. I will use the technology of microphones. No, naj se poslužim sodobne tehnologije z mikrofonom in vprašam glede definicije PBT-jev. Mnogo držav članic je nezadovoljnih glede definicije teh snovi. Leta 2008 je komisija glede nanomaterijalov dejala, da sedanja zakonodaja zadošča Ampak zdi se, da skušamo z ogromnimi mrežami poloviti plankton. Namreč na ta način mm, se ne bomo ustrezno lotili nanotehnologij. Prosim za odgovor. No, v treh urah bomo že kaj pametnega povedali. Govorili ste o merilih za PBT, to je priloga 13. Moj odgovor je, Takoj bom kontaktiral kolega Tajanja, zato da bi zadeve pripeljali na višjo raven. Prepričan sem, da obstajajo težave z definicijo. In če vas zanima moje stališče, kakšno je moje načeljno razmišljanje, lahko rečem, da ko govorimo o katerih koli snoveh, CMR, reprotoksične snovi, karcinogene in tako dalje, potem snovi, ki so bioakumulativne in tako dalje. Tu moramo pravzaprav vedeti, o katerih snoveh govorimo. Govorimo o zelo nevarnih snoveh in tako jih moramo tudi obravnavati. Hvala lepa. Julie Gerling. Um, about... Moje vprašanje se tudi nanaša na izvajanje zakonodaje. To je bilo že večkrat omenjeno. Vaši odgovori so bili nekoliko splošni, zato bom na podlagi vaših odgovorov nekoliko spremenila svoje vprašanje. V poročilu o odpadkih iz novembra 2009 imamo nekatere zelo jasne primere. Če citiram, 11, primer, 11 primerov je bilo, ko je šlo za strukturne težave glede odlaganja odpadkov, trije so bili primeri nespoštovanja nacionalne zakonodaje in tako dalje. To vse jasno piše v poročilu. Prav tako je govora tudi o tem, da je praktična izva, eh, izvedba zakonodaje, ki se nanaša na odlaganje odpadkov, nezadovoljiva. Lahko bi nadaljevala. Skratka, veliko je primerov, ki bi jih lahko navedla. In ne rečem, da z vidika državljana neizvajanje zakonodaje postavlja pod vprašaj tudi prihodno zakonodajo. Ljudje so cinični. No, na srečo naj obravnavajo enako, kar zadeva mikrofon. Moj odgovor je naslednji. Trenutno ne morete pričakovati od mene, da bom poznal vsak primer v vseh podrobnostih. Vem, da je veliko odprtih primerov, da je tudi veliko kršitev. Vem, da imamo 500 do 600 pritožb letno. Tak je položaj. Sam bom naredil vse, kar je v moji moči. Po eni strani zato, da se izvaja to, o čemer smo se dogovorili, po drugi strani pa se mi zdi, da moramo z enim očesom vedno gledati, in to bo verjetno veljalo bolj za drugi del mojega mandata, da gledamo pravzaprav naprej. Tega sem se naučil v preteklem mandatu. V prvi polovici svojega mandata sem bil manj gotov kot v drugi polovici mandata, ampak kot rečeno, mislim, da moramo z enim očesom vedno gledati na poenostavitve, ne zato, da bi znižali našo ambicioznost, pač pa zato, da bi zagotovili, da bodo stvari izvedljive in dovolj enostavne za izvedbo kajti to je v interesu ohranjanja narave. Um, Hvala lepa. Dodatno vprašanje? Hvala. Tisto, kar želim slišati od vas, pa česar še ne slišim, je podobno kot je tisto, o čemer je govoril Chris Davis. Namreč želim slišati, kako, kako boste ukrepali v primeru neizvajanja zakonodaje do držav članic. Morda bi potrebovali moratorij na sprejemanje nove zakonodaje, dokler ne bomo prepričani, da to, kar že imamo, se tudi resnično izvaja. No, da rečemo, da bi to moralo biti više na naši agendi, se mi zdi neustrezno, ker bi to nekako impliciralo, da to ni bilo visoko na agendi mojega predhodnika. Lahko pa vam obljubim, da bo izvajanje zakonodaje visoko na moji agendi da bo to težišče mojega dela, kajti le uveljavljena zakonodaja je resnično tista zakonodaja, ki dela v prid okolju. Če zakonodaje ne izvajamo, potem je to nesmiselno. Ne bom uvedel moratorija, zagotovo ne, mislim pa, da bi morali zadeve temeljito premisliti, namreč kako lahko zadeve organiziramo, zato da bomo čim bolj stroškovno učinkoviti ampak da se zadeve bodo izvajale. To je zelo pomembno. Sabine Wils, Sabine Wils Gue. Po vašem mnenju bi Evropa pri oblikovanju globalnih mehanizmov morala prevzeti vodilno vlogo, zato da bi zagotovili trajnostni razvoj za vse. Katere mehanizme konkretno imate v mislih? ali želite ekološko odgovorno gospodarstvo doseči z več regulative ali pa stavite zgolj na trg. Poleg tega me še zanima, kaj menite o prenosu znanja brez patentov v državah v razvoju. Štiri vprašanja naenkrat. V osnovi govorimo o področju, ki je mednarodno, izjemno medsebojno povedano. Kot sem povedal že v svojem uvodnem nagovoru, živimo v globalnem svetu in tudi posledice našega resorja so globalne, tako da je mednarodno sodelovanje obvezno. Mi sodelujemo z okoljskim programom Združenih narodov, potem Komisija za trajnostni razvoj Združenih narodov, Sodelovati moramo tudi v procesu iz Rija. Če si pogledamo Kopenhagen in podnebne spremembe, tudi to nam je jasno pokazalo, kako resno delamo in kako resno smo se angažirali. Menim, da bi pozornost mednarodnemu sodelovanju morala biti v središču našega pristopa k obravnavi okolja. Ko me sprašujete o regulativi, in o instrumentih, ki temelijo na trgu, kako se bom tega lotil. No, tu imam. Ne povem, da vse, kar imam pred seboj, je napisano z mojo roko, tako da ne mislite, da kaj kopiram odkot. Torej, holistični pristop. Biti moramo učinkoviti, to pa zahteva politično voditeljstvo, sprejemanje v javnosti, pobude na strani ponudbe, popraševanja, infrastrukturo, tržno gospodarstvo, tržni pristop, razvoj tehnologije. Skratka, vse to skupaj da rezultate. V nekaterih primerjih so učinkoviti tržni instrumenti, drugot je bolj učinkovita regulacija. Zato se mi zdi, da moramo biti zelo pozorni, ampak ta holistični pristop k reševanju problemov je edini možen način nič drugega ne bo zagotovilo ustreznega uspeha. Na vsakem od teh področji bomo imeli težave. Skoraj pripričan sem na vsakem od teh področji. Ja, ja, razumela sem, da se zazemate za deregulacijo. Moje vprašanje je, kako naj izgleda investicijski program za trajnostna delovna mesta, bi se zauzeli za take investicije v prihodne. Ne pravim, da regulacija ni moja prioriteta, pravim, da jo je treba ustrezno uporabljati. Moje stališče, recimo, ko smo se pogovarjali o emisijah CO2 iz avtomobilov, sem bil za striktno regulacijo. Po drugi strani pa sem se zauzemal za to, da naredimo vse, kar lahko, da bomo imeli avtomobilsko industrijo, kar pomeni javno-zasebno partnerstvo, naložbe v raziskave in razvoj, kar sem v veliki meri počel. Skratka, Pomagati jim moramo v tem prehodnem obdobju. Z roko v roki moramo delati zasebnim sektorjem, kajti mi, javni sektor, smo tu zato, da njim lahko pomagamo, da pridejo do položaja, ko bo dobiček spet poganjal njihovo delo. To je naša vloga. Ampak eh, ne spremenimo tega položaja. Mi moramo biti striktni, ko gre za regulativo. Pravila morajo biti stroga, ampak predvidljiva. Hvala lepa. Paul Nutal, EFD. <clears throat> Uh, Hvala lepa. Za začetek bi rad vsem zaželel srečno in hladno novo leto. Ampak zdi se mi, da sem eden od redkih poslancev, ki imam drugačno mnenje, ko govorimo o globalnem segrevanju. Tukaj govorimo o politikah, o znanosti, ampak če si pogledate v zadnjih 100 tisoč letih naš planet, kar je v bistvu neko razumno obdobje za razmišljanje o zgodovini planeta, vidimo, da je prišlo do ohlajanja. Ali niste mnenja, da smo nekoliko egoistični, ker mislimo, da lahko človek spreminja podnebje? I think, uh... Ja, ker sem prej bil zadolžen za znanost in raziskave. Vem, da se znanstveniki nikoli ne strinjajo o vsem, ampak če je katero področje, kjer se znanstveniki vsaj do neke mere strinjajo, so to podnebne spremembe. Imamo mednarodno komisijo za podnebne spremembe, v kateri se je 600 vrhunskih znanstvenikov dogovorilo vsaj do neke mere na nobenem področju nimamo tako prevladojoče enotnega mnenja. Moj odgovor na vaše vprašanje bi bil nekoliko morda provokativen. Recimo, da imate vi prav in se jaz motim. Če imate vi prav in se jaz motim, kaj to pomeni? Druge politike oziroma ali so naše politike še prave, ali je prav, da skušamo vse naše politike vključiti zaščito okolja? Moj odgovor je da. Torej, tudi, če bi bilo naše mnenje danes napačno, o čemer pa dvomim, mora naša politika ostati enaka. Ampak, če imam pa jaz prav in se vi motite in Če bomo sledili nekaterim stališčem, ki jih prav tako lahko preberemo, kakšne bodo pa posledice potem? Mislim, da je odgovor jasen, čista katastrofa. Ampak upam, da ne bomo zašli v tako situacijo in upam, da ne bomo zašli v tako krizo, kot se je to zgodilo pre gospodarski krizi, kjer smo se zavedli, kaj se dogaja šele, ko je bila kriza zelo globoka. Upam, da smo dovolj politično odgovorni, da se bomo odzivali že vnaprej. Okay, well, firstly we talk about a consensus. Govorili smo o konsenzu. Kaj pa 30 tisoč znanstvenikov, ki je podpisalo deklaracijo? Ampak ali je prav, da uničite zahodno gospodarstvo z zviševanjem davkov na podlagi znanosti, ki se zdi, da se spreminja tako kot veter piha, temelji na računalniških modelih, ali se vam res zdi, da je pravi način, da ravnamo tako, da sledimo neki sumljivi znanosti? Naša računalniška tehnologija in metodologija je zelo napredna. Ampak sam sem vam želel resno povedati, da nihče noče delati na škodo podjetij. Želimo, da bi podjetniška logika morala vključevati tudi to, da vstopamo v tretjo industrijsko revolucijo. Internalizirati moramo stroške okolja tudi v delo industrije če bomo na začetku naše logike internalizirali stroške v tisto, kar uporabljamo kot potrošniki in če bomo plačali, ker moramo plačati, potem smo na trajnostni smeri. In to je moj odgovor. Kar pa zadeva obdavčitve, ne skrbite, da eh, vlade bodo vedno pobirale davke. In mislim, da je bolje, če bodo pobirale davke iz zelenih virov, kot pa iz katerih koli drugih. Äh, Hvala lepa, sedaj pa drugi krok. Prva bo postavila vprašanje Anja Weisgerber. Gospod Potočnik, moje vprašanje se nanaša na različno izvajanje okoljske zakonodaje v državah članicah. Ambiciozna okoljska politika Evropske unije bi morala okolje čezmejno zaščititi, pa morala bi ustvarjati tudi konkurenčne pogoje v Evropi. Ampak ta dva cilja se postavljata v protisloven položaj, če direktive na različen način izvajamo v državah članicah. In eh, včasih je to izvajanje tudi ekstremno raznoliko, naprimer v letalskem eh, prometu. Oder auch die IVU-Richtlinie naprimer direktiva o kakovosti zraka, potem uh, direktiva o ravni toksiloških snovi, ki se prav tako lahko razlikujejo. Gospod Potočnik, sprašujem vas, rekli ste, da boste stavili na to, da se bodo zakone tudi resnično izvajalo. Kako vam bo uspelo, da bo komisija spremljala implementacijo, da jo bo nadzorovala in da bo teh razlik vedno manj, tako da bomo lahko imeli tudi resnično enotne konkurenčne pogoje. Ja, res zelo dobro vprašanje. Odgovor je precej težak. V procesu dela sem se naučil naslednje. Nekateri podatki, informacije so kar velika neznanka in ravno tukaj bi rad veliko naredil. Sedaj vzpostavljam novo banko podatkov, NUSIS. Mislim, da je bila vzpostavljena leta 2008. To banko je treba še ukrepiti in povečati. Čim prej bom obiskal tudi Evropsko agencijo za okolje v Kibahavnu. Podrobno bom proučil, kaj lahko storimo in kakšen je najboljši način. Pristop, ki temelji na informacijah in na pravih odločitvah, je tisti pravi. Ko pripravljamo zakonodajo in ko bomo pregledovali različne preglede, vemo, to se vse skozi počne na okoljskem področju, je potrebno vse to poštevati. Torej, pametnejša zakonodaja, enak teren za vse. In prav tako je potrebno pročiti tudi regionalne razlike, ko je to primerno. To moramo upeljati v našo logiko in na to se moramo osredotočiti v prihodnosti. Poleg čezmejnih okoljskih problemov imamo seveda tudi takšne, ki bi jih lahko rešili na nacionalni ravni in to bi tudi morali narediti. Številni poslanci poznajo tudi pravila glede zaščite tal. Tam pravimo, da manjka čezmejni pristop in da bi države članice lahko to same bolje uredile. Zato konkretno vprašanje, kakšne, kakšno je vaše osebno mnenje o zakonodaji za zaščito tal? kot rečeno na začetku, subsidiarnost ne bi smela biti izgovor za neukrepanje. No, po drugi strani pa bo seveda ponudil roko vsem državam članicam pri izvajanju zakonodaje. Ko govorimo o direktivi o zaščiti tal iz leta 2006, se mi zdi, je že v pripravi. Naj povem to, da bo to gotovo en izmed prvih prednostnih področji, s katerim mi se bom ukvarjal. Videli bomo, kaj bodo dejali v svetu. Pet držav sprijetju nasprotuje, očitno ne bo kvalificirane večine, ampak ne bi pa želel umakniti te direktive o zaščiti tal, to pa ne. To vprašanje je pomembno evropsko vprašanje. Mislim, da v nekaterih državah ustrezno obravnava to področje, nasplošno pa vendarle ne. Torej, eh, zagotovo pa ne želimo, ne želimo poslavšati položaja. Andres Pereljo, Rodrigo se naslednji. Potornik, saludarle, una... Hvala lepa. Lepo je, da vas vidimo tukaj. Rad bi konkreten odgovor na konkretno vprašanje kaj menite o razširitvi šestih zakonodajnih področji ali lahko zagotovite temu parlamentu, da bode povedali, kaj storiti. V komisiji nekaj časa niso povedali, kako bodo obravnavali okoljsko področje v prihodnosti mislim, da je sedaj čas, da ustrezno in konkretno ukrepamo. Čim prej potrebujemo konkretne zaveze, da vemo, kako naprej. Hvala lepa. Imamo šest akcijskih načrtov. Od leta 2002 pa do 2012. Najprej gre za zunano ocenovanje, zato je že zapravo Evropski parlament to že poteka. Prav tako bomo imeli tudi poročilo ocenevanja o šestih akcijskih programih za okolje. Prav tako se je pripravljal tudi pregled. Sojera okoljske zagodaje, ki jo pripravlja Evropska agencija za okolje. Tukaj želimo pripraviti končno oceno. To bomo storili v prvem četrtletju leta 2011. Postopek nam bi dokončali do leta 2012. No pa kaj ste konkretno vprašali, kaj menim o, o sedmem programu. Gotovo veste, kakšen bo odgovor. Formalno gledano mislim, da se ne mora zavezati, kaj bom storil. Treba je praviti ustrezno oceno in analizo Ko pa si pogledam te dokumente, naprimer Evropsko strategijo 2002, potem strategijo za trajnostni razvoj in upam, da bo to upeto tudi v dokument EU 2020, potem lahko rečem, da upam, da bo sedmi okoljski okvirni program idealna priložnost za to, da obravnava tudi ta vprašanja. Postopek soodločanja ni slabost, ampak prednost za nas. Tukaj lahko podrobno proučimo to, kaj bomo počeli v prihodnosti in kakšne so naše prednostne naloge. To je torej moje stališče, tu ni kakšna konkretna zaveza, ampak mislim, da je to vseeno za dosti dobro. Hvala lepa. No, upam, da bo to postala tudi prava formalna zaveza. Nekatere regije in države imajo zelo ohlapno politiko glede onesnaženosti zraka, pravzaprav sploh ne izvajo predpisov na tem področju, zato so standardi ponekod vedno nižji. Torej, ali lahko komisija spreme kakšne ukrepe za to, da bi države članice bolj spoštovali to zakonodajo ali menite, da bi lahko storili kaj proti tistim državam, ki ne spoštujejo te zakonodaje, še posebej glede onesnaženosti zraka? Äh, no, to je nekoliko, ni čisto v skladu z našimi pravili. Äh, torej, vaše dodatno vprašanje se navizuje na odgovor komisarja in zato bomo nadaljevali. Holger Kramer je naslednji. Ja, ja, äh, komisar. Spoštovani kandidat za komisarja, govoril bom o temi administracija in pa regulativa. V zadnjih letih smo ustvarjali veliko okoljske zakonodaje, ki ne dosega svojih ciljev, ampak eh, v glavnem ustvarja okolje birokracije. Ali lahko izhajamo iz eh, tega, da boste v pobudah, ki jih boste podali naslednje leto, se posvetili tudi vprašanju stroškovne očinkovitosti, eh, oceni posledic in odprave dvojne regulacije? Torej, ali boste temu posvetili več pozornosti kot vaš predhodnik? In ali vidite področja v okoljski politiki, kjer bi potrebovali eh, prenehanje določene regulative, ne zato, da bi škodili okolju, ampak zato, da bi najprej sploh lahko izvajali zakonodajo, ki jo že imamo? Uh, ja, v oceni učinka, ki jo pripravljamo, je potrebno seveda upoštevati okoljsko komponento in tam mislim, da moramo poštevati tudi ta vidik. Pretirano zapletena zakonodaja, predraga zakonodaja, za katero vemo, da jo bo izjemno težko izvajati, ni v interesu nikogar. Gotovo to ni v interesu samega okolja. To pa še ne pomeni, da ni potrebno obravnavati vseh možnosti. Naša vloga je zaščititi okolje. To je prvo. Potem pa je treba pogledati, kako to doseči na različnih področjih. No, a ponestavitev je ena izmed stvari, pri katerih moram biti popolnoma iskren. Sem najbolj skeptičen glede svojega trenutnega mandata. Res trdo sem delal, vsak dan posebej sem želel narediti nekaj v tej smeri. No, na koncu mandata pa so razmere take, da lahko rečem, da je moj naslednik v odličnem položaju, da ponostavi področje raziskav, kajti sedaj je ozaveščenost na zelo visoki ravni. Prav tako sedaj vemo, kaj bo potrebno ponostaviti v prihodnosti. To je jasno. Torej upam, da razumete načelo razmišljanja na tem področju pametna zakonodaja, ponestavitev, zmanjšanje birokracije, vse to mora biti del naše filozofije. Prav tako pa ne smemo pozabiti na to, da smo mi tukaj v odboru za okolje, sam sem pristojen za okolje in potrebno je, da zagotovimo čim večjo trajnost v prihodnosti. Kakšen je tipičen primer zakonodaje, ki jo pripravi industrijske emisije, naprimer. Tukaj. Um, Ali lahko od vas zahtevamo to, da boste poskrbeli, da vašega mandata ne bo zapustil noben zakonodajni predlog, ki ne bi bil prej plot ocene, eh, torej, ki ne bi bili ocene posledic in pa analiza stroškov. Ja, mislim, da je to prava pot, vedno treba praviti oceno učinka. Pri vseh teh ocenah učinka pa je predvsem treba misliti na korist okolja. Hvala lepa, Ester Delange, naslednja. Ja, hvala lepa, gospod kandidat za komisarja. Vprašanje glede biotske raznovrstnosti. Tudi sami ste to navedli kot prednost nalogo in mislim, da je to tudi prednost naloga tega parlamenta. Eno izmed glavnih orodij za začitev biotske raznovrstnosti je Natura 2000. Zaenkrat so že uvedli okoli 120 postopkov zaradi kršitve v državah članicah. Nekatere države evropske zakonodaje ne izvaja ustrezno. Te je treba sveda kaznovati nekatere države, nekatere regije imajo velike težave z nekaterimi stvarmi v tej zakonodaji, naprimer nejasne opredelitve, kakšni so strezni faktori in tako dalje, kako se skupaj meriti. Zakonodaja, naprimer, je še iz leta 1979 prav tako pogosto ne upošteva podnebne spremembe ali pa vsaj ne v trenutni obliki. Ali načrtujete posodobiti zakonodajo o biotski raznovrstnosti tekom novih predlogov ali pa z novimi smernicami za države članice, naprimer tako, da bi bolje opredelili te opredelitve ali pa da bi bolje predstavili dobre prakse. Ja, answer, answer more... ja, odgovor je drugi del vašega vprašanja, torej bo šel po tej poti. Ampak, da sem nekoliko bolj konkreten, biotsko raznovrstnost je res zelo, zelo zapleteno in veliko vprašanje. Tukaj je ogromno dejavnikov, ki jih je treba upoštevati. Naprimer, izvajanje zakonodaje. Zakonodaja je tukaj precej jasna. Natura 2000 je precej jasno zastavljena, tudi direktive so precej jasno napisane. Naprimer, Slovenija ima 35,5 odstotka pri naturi. Torej, veste, kako je. Torej, smo um, kar lepo okoljsko začitene in ohranjene država. Ampak glede izvajanja, pa ne povem to, da je potrebno zakonodajo izvajati tako, kot je bila predpostavljena pri pisanju zakonodaje. Torej, pri Naturi 2000 treba predvsem poskrbeti za to, da zaščitimo naravo. Ampak to pa ne pomeni, da kakšne druge dejavnosti niso dovoljene. Kot ste omenili, treba je slediti nekaterim dobrim zgledom, in zavzemam se za to, da tem dobrim zgledom ustrezno sledimo. Rad bi obiskal naprimer Nizozemsko in pa Nemčijo ter nekatere druge države, za katere sem izvedel. Naslednje. Tam so nekatere prakse, ki sprožajo nekatera neprijetna občutja. Rad bi na lastne oči videl, v čem je bistvo problema. Mislim, da je to prava pot, to je pravi pristop. Res, ja, hvala. Well, such... Hvala lepa za tako proaktiven pristop in pa za to, da boste to postavili na evropsko raven. No, ampak recimo, da je to cilj do leta 2015, ne pa 10. Kaj bi morali v Evropski uniji dejansko spremeniti za to, da bi uresničili naš naslednji cilj glede biotske raznovrstnosti? V preteklosti nekaterih ciljev nismo izpolnili. The, the, the Konec odgovora na prvo vprašanje je naslednji. Trenutno ne želim spreminjati same zakonodaje, ampak to vprašanje. Kot prvo, treba je izvajati zakonodajo, kjer smo povedali, kaj storiti. Treba naprimer pospešiti izvajanje pomorske zakonodaje, torej tukaj je bistveno izvajanje, potem je treba zapolniti obstoječe vrzeli, naprimer pri invazivnih živalskih in naslinskih vrstah in pa pri zaščiti tal. Potem izboljšanje znanja, pomankanje znanja, neustrezne meritve, negotovosti glede eh, biotske raznovrstnosti, stroški, izgube biotske raznovrstnosti. Vse to ni jasno. Celostni pristop je kot to predvsem tem najbolj pomemben. Torej, treba je to logiko pri pomorstvu, skupni kmetijski politiki, pri ribištvu, pri vsem tem upeljati v neko celoto. Če bomo skupaj sodelovali, potem bomo lahko uspešni. Karin Kadenbach. Ja, potočnik. Um, gospod potočnik kot Evropska unija in kot odbor smo tukaj vodilni glede vprašanja okolja in moram reči, da tudi za evropske državljane pomeni dodano vrednost, da želimo mi biti zgled za vse na tem planetu. Po drugi strani pa imamo vedno znova težave, kako skomunicirati te prednosti, ki jih želimo doseči kako nameravate vi v prihodnje na tem našem področju okolja doseči to, da vas bodo državljani cenili, kako boste komunicirali, katere oblike strategije komuniciranja želite uporabiti. Ja, again, not an easy question. Tudi to ni ravno enostavno vprašanje. Kaj je najbolj pomembno? Ko o teh vprašanjih govorimo, moramo vedeti to, da karkoli že storimo, potem je treba vedno storiti, storiti tako, da ne bomo poštevali samo zelo bližnje prihodnosti, ampak tudi daljno prihodnost. Torej, treba je upoštevati dolgoročni pogled. Tega pogosto ne počnemo ko sprejemamo te ukrepe in ko gre za nekatere stvari, ki so popolnoma nepovratne, nepovratne, potem je škoda pač storjena in je ne moremo več popraviti. Kako stvari predstaviti javnosti in kako pridobiti njihovo mnenje, vse to je vedno težko, ampak Najboljše so dobre politike in pa prave odločitve. To je najboljša komunikacija. Potem bodo ljudje to tudi razumeli. Vedno potrebujo poštene in jasne razlage. Prav tako ne smemo zlorabljati informacij. To se pogosto dogaja. Torej, vedno moramo biti pošteni in iskreni do ljudi. Ljudem je treba stvari zložiti tako, da ni nikakršnih regionalnih, poslovnih in pa drugih interesov. Ne, vedno moramo verjeti v čisto resnico. Seveda moram reči, da včasih ni lahko biti razumljen, ker imamo različne deležnike. In če si pogledamo vprašanje recimo konkurence. Okoljske ukrepe se pogosto predstavlja kot omejevanje konkurence. Zanima me, kako boste te različne vidike združili. Ne samo ljudje, ampak tudi poslovni krogi morajo to razumeti. Ampak mislim, da je sedaj to razumevanje vedno bolj uveljavljeno. Vse ni ravno očitno, Ampak, če bomo pri teh sporočilih dosledni, če bomo dosledni pri predstavljanju znanstvenih podatkov in podlage, če bomo dosledni pri predstavljanju znanja s tem v zvezi, potem bodo ljudje vse to razumeli. Ampak, gledajte, mislim, da smo pri okoljskih vprašanjih tukaj predvsej dobro zastavili stvari. Tudi, tudi pri uh, raziskavah Eurobarometra se to pogosto izkaže. Če bom torej potrjen za komisarja, bom eden izmed redkih komisarjev, ki bo lahko skrbel za tiste teme, ki so po mnenju evropskih državljanov najbolj pomembne. Torej prej znanje, tehnologija, sedaj okolje pa še više na tej prednostni lesvici. Ja, imate še nekaj dodatnih sekund, torej ste res odlično odgovorili. Tisztelt Előtt úr! János Ader! A határokon átnyúló szennyezések megakadályozása. Prepečevanje, čezmejnega onesnaževanja mora biti ena izmed glavnih prednostnih nalog v naslednjih letih. Potrebujemo strožja pravila. Upam, da se strinjate z menoj pri tem, gospod Potočnik. En primer. Avstralsko-kanadska prodajalska družba, ki je delovala v Romuniji je pred desetimi leti povzročila veliko okoljsko katastrofo na reki Tisa, en izmed največjih rek v Evropi. Okoljska škoda je bila res velika zaradi tega cijanida. Prav tako so lokalni prebivalci utrpeli veliko škode. Sedaj po desetih letih naj bi ponovno odprli enake rudnike z enako tehnologijo. Mislim, da bi morali take tehnologije v Evropski uniji prepovedati. Na Mačarskem in pa v Češki republiki so te tehnologije že prepovedali. Ali se strinjate s tem, ali bi podprli taka prizadevanja? Right. So... Ja, res je. Narava in pa okoljske posledice na nekaterih področjih nima meja. prekod so učinki čezmejne narave in pri teh imamo to prednost, da lahko to vprašanje obravnava tudi z vidika Evropske unije. Torej skupno obravnavanje in skupen pristop. Jasno je, kaj mora storiti komisija. Držati se moramo zakonito dogovorjenih možnosti in omejitev. Naprimer, mi smo direktivo o oceni vpliva pri okolju in pa ECA. CIA se mi zdi, da je prava kratica pri torej okoljska strategija. Skratka, No, kakorkoli že, ko gre za katerikoli projekt ali pa katerikoli program, moramo poskrbeti za to, da so ti deli direktive izpolnjeni. Strinjam se z vami. Je pa treba vedno poskrbeti za to, da spoštujemo tiste dejavnosti, ki so bile formalno dogovorjene. Nekaj je pristojnosti držav članic, nekaj je potrebno izvati na ravni držav članic,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 imamo določene direktive, ki pa nam niso prav nič pomagale pred desetimi leti in tudi v času potem. Edina rešitev za to je popolna prepoved takšne tehnologije. Še vedno se lahko tak dogod, dogodek ponovi. Treba je prepovedati tako tehnologijo, ki temelji na cianidu. Kajti, če ne, se lahko tak dogodek, taka onesnaženost še ponovi in lahko še bolj škodimo našemu okolju. Ja, mislim, da je vaše vprašanje tako zelo specifično. Poglejte, če nima direktiv in če se soočamo z jasnim okoljskim problemom, potem je to treba sveda pogledati. Če se zahteva prepoved, potem jo je treba uveljaviti. To je moje, moje načelno starišče. No, ampak moram reči, da v angliščini nisem natačno slišal, kaj ste vprašali. Torej, treba izvati zakonodajo, ko jo imamo, če pa je nimamo in če pride do resne okoljske škode, potem je to treba rešiti. Ja, res je, tukaj ste zelo jasno povedali, kaj je težava. in na naših plečih je, da pridobimo čim boljše razumevanje tega problema, čim več znanja in da se takih problemov lotimo. Hvala. Zdaj pa tretji krok. Naprej gesto Franco, EPP. Please. Merci, monsieur le commissaire désigné. On a parlé de l'eau, on a parlé de l'air. Hvala lepa, kandidat. Govorili smo o vodi, o zraku. Sam bom govoril o gozdovih. Kandidat za komisarja, ali ste pripravljeni razmisliti o ideji integriranega, integrirane evropske gozdarske, gozdarske politike? Kaj bi lahko naredili za to, da bi spodbujali trajnostno gozdarstvo v Evropski uniji, da bi na bolj trajnostni način eh, izrabljali eh, to vrstne vire, torej predvsem les in pa biomaso. Kakšne kriterije za biomaso predvidevate? Pretty, uh, pretty, uh, as as but, uh... Skušal bom odgovoriti kar najbolje. Zame so gozdovi ključnega pomena pokrivajo 30 odstotkov zemlje in pa 40 odstotkov Evrope. Povezani so z vprašanjem biotske ravnovrstnosti in so, povezani so z podnebnimi spremembami. Torej, so odločilnega pomena. Mislim, da se do tukaj vsi strinjamo. Mednarodno gledano moramo narediti vse za to, da preprečujemo krčitev gozdov z vsemi orodji, ki jih imamo na razpolago, z aktivnosti v okviru flekta in tako naprej. Kaj narediti v Evropski uniji? No, tukaj veste, da imamo belo knjigo o prilagoditvah na podnebne spremembe iz aprila 2009. Potem pripravljamo tudi zeleno knjigo o zaščiti gozdov in izvajanju te zakonodaje. To boste kmalo dobili v roke in to sta dve publikaciji, ki sta lahko podlaga za široko razpravo. S pomočjo tega bi lahko jasno razumeli, kako bi morali implementirati ali pa posodobiti uh, Eh, zakonodajo na področju gozdov v Evropski uniji in morali bi na ta način razjasniti odgovor na vprašanje, ali je potrebna okvirna direktiva za eh, gozdarsko politiko ali ne, ali bi bila to najboljša pot naprej ali ne. Torej potrebujemo dosledni informacijski sistem tudi na tem področju, sistem o obveščanju, moramo se osredotočiti na zaščito gozdov in pa na eh, osveščanju o gozdovih, informacijah o gozdovih. Hvala lepa. Kandidat za komisarja, vaš odgovor kaže na to, da razumete resnost tega problema. Vendar pa vseeno morate biti previdni. Ko sprememo odločitve, moramo poskrbeti tudi za to, da se te odločitve spoštuje. Še zlasti, kar se tiče deforestacijo. No, sedaj imam eno minuto, da uh, večkrat ponovim, da, da, da. Torej, prav imate. To moramo narediti. Zlasti, kar se tiče uh, mednarodnega vidika, moramo odigrati našo ulogo na viden način. Obstajajo tudi določene posledice po kopenhagenski konferenci. Eh, torej nekateri sklepi, ki kažejo na mednarodni pristop in seveda je s tem povezano tudi vprašanje financiranja. Prav tako je pa potrebno, da se posvečamo zakonodaji, ki je v pripravi, gre za nezakonito eh, posekavo, tukaj je potrebno skrbno poslovanje, uh, ne moremo vsega doseči v okviri flekta, eh, torej prvi dvostranski sporazum, ki ga je sedaj imamo, je z Gano. Eh, in z eh, takšnimi sporazumi bomo nadaljevali. Vendar pa tudi tukaj obstajajo določene omejitve in zato je potrebno dobro poslovanje na tem področju. Viktorijo Prodi je naslednji. Hvala lepa. Un saluto al komisarju Potočniku. Najprej pozdrav komisarju Potočniku, s katerim smo sodelovali zelo dobro na področju raziskav že v prejšnjem mandatu. Z velikim zadovoljstvom sem prisluhnil vašim besedam glede tav in tudi glede nujnosti, da se nadaljuje delo na tej direktivi. Namreč vedno bolj jasno postaja, da so tla, da je prst vedno bolj pomembna kot rezerva snovi. In moram reči, da me zanimajo predvsem prilagoditve podnebnim spremembam. To je treba narediti z integriranim ohranjanjem tav. In še zlasti moramo veliko pozornosti posvetiti prsti. Zanima me, kakšno je vaše mnenje s tem v zvezi? Uh, Hvala lepa. Najprej ne povem, da se strinjam z vami uh, in da sem užival tudi v našem sodelovanju v zadnjih petih letih. Direktiva o tleh, o, o, o prsti. Povedal sem, kako želim tukaj uh, nadaljevati in kako pomembna je ta direktiva. Kar se tiče prilagoditvi oziroma koordinaciji prilagoditve na podnebne spremembe. To bo v rokah moje kolegice Koni Hedegard. Ampak eh, videl sem, da prikimavate, zato bi rad nekaj razjasnil. Vse, kar je v doseju katerega koli izmed moje, mojih kolegov, torej tako smo se odločili eh, in V skladu za pogodbo je predsednik komisije zadolžen za imenovanje komisarjev in da komisija dobro deluje. Sam pa sem zadolžen da, za to, da če je vprašanje na kakršen koli način povezano z okoljem, potem sem za, jaz za to pristojen. Torej, sam bom pokril svoj del naloge, moja odgovornost je, da delo organiziram na tak način, da kakorkoli je prilagajanje podnebnim spremembam povezano z vodo, prstjo, eh, morjem in tako naprej, da se temu posveča tudi generalni direktorat okolje. To je pravilna pot, to je odgovornost, ki jo bom sprejel s tem, ko bom sprejel to delovno mesto. Prav na to bi se rad vrnil. Namreč moj občutek je, da je prišlo do razdrobljenosti nalog in da so zato zadeve zahtevne. Včeraj smo imeli zaslišanje za področje mednarodnega sodelovanja in mednarodno humanitarno pomoč ter odzivanje na krize in slišali smo lahko, da je preventiva naravnih nesreč zadolžitev tega komisarja oziroma komisarke. Zanima me, kakšna je vaša pripomba? Uh, Lahko povem naslednje. Pri komisiji morate razumeti naslednje. Ko poteka dela v komisiji, je naš skupni rezultat, rezultat celotne komisije in poskrbeti moramo za to, da ta rezultat izpolnjuje pričakovanja, eh, ki jih eh, imate do nas. Veliko je kosov zakonodaje, veliko jih je bilo v preteklosti, ki so bile, eh, kjer je bil morda podpisan en komisar, ampak eh, so se z to zakonodajo ukvarjali dva ali trije komisari. In tako bo potekalo tudi v prihodnosti. Veliko bo sodelovanja in tega se veselim. Tako smo imeli, na primer, uh, few cabinets work together. Uh, strategijo SET, kjer, uh, smo, kjer je več direktoratov sodelovalo in tudi zakoni sva že razpravljala o tem, kako bova organizirala naše sodelovanje. Zato je izredno pomembno, da razumete, da sem, naprimer, jaz predlagal, da bi imeli skupne sestanke kabineta in to nareden način, kajti to je izredno pomembno za krepitev tega sodelovanja. Pani gospod Garbandi. Hvala lepa, hvala lepa kandidatu za odkrite odgovore do sedaj. Sam bi se osredotočil na vprašanje biotske raznovrstnosti. Vesel sem, da je to vaša druga prednostna naloga in uh, zato vam že čestitam. Na vaših ramenih je naloga priprave nove strategije za biotsko raznovrstnost. Prejšnja strategija je bila neuspeh. Tukaj moramo biti odkriti. Moje prepričanje je to, da lahko cilje na področju bioraznovrstnosti ohranimo samo na ta način, da stroške ohranitve virov vključimo v naše gospodarstvo. Zanima me, ali bo to eden izmed eh, ciljev nove strategije, In potem še nekaj. Veliko bo odvisno od napredka, ki bo dosežen na drugih področjih. Kako boste preprečili svoje kolege za področja kmetijstva in pa ribištva o pomembnosti biotske raznovrstnosti? Na to je težko vprašanje. E, strinjam se z vami. Ko govorimo o ciljih, ki smo si jih postavili za leto 2010, si moramo priznati, da ti cilji niso bili izpolnjeni. In to nam pošilja jasno sporočilo, da moramo natančno razmišljati o tem, kaj storiti v prihodnje. 2010 bo mednarodno leto biotske raznovrstnosti in v povezavi s tem smo sprejeli tudi sporočilo nedavno. Tam smo napovedali nov načrt za. Um, strategijo, ki bi naj bil pripravljen do leta 2010. Medtem pa moramo odgovoriti kar na nekaj vprašanj, če sem odkrit, sem tukaj zaskrbljen. Prvič obstaja pomankanje znanja, vzorcev in tega se bomo morali resno lotiti. Omenili ste gospodarski vidik in mislim, da bi to vsekakor morali vzeti v poštev. Morali bi razmisliti o tem, v kolikšni meri bi nam to lahko pomagalo. Ampak eh, ključnega pomena je to. Če smo v tržnem gospodarstvu, potem bi stroški tega, eh, stroški virov morali biti uračunani pri proizvodu. Če to upoštevamo, potem je vse skupaj precej enostavno. Če temu ni tako, pa moramo razmisliti, kako ubrati drugačen način, potem dobimo deset popravnih ukrepov zaradi nečesa, kar je bilo zgrešeno že od samega začetka. Zato moramo zastaviti na pravilen način stvari že od začetka. In potem vprašanje, kako na tem področju sodelovati. Mislim, da je odgovor skupna kmetijska politika, skupna ribiška politika, strukturni skladi, gozdovi, Vse to je pomembno za biotsko raznovrstnost in moj namen je, da ko se bomo pogovarjali o naslednji finančni perspektivi, ko se bomo pogovarjali o drugih, eh, o drugih, eh, o naslednji strategiji, bom skušal z mojimi kolegi eh, za ribištvo in kmetijstvo sodelovati v tem vprašanju. Hvala lepa. Trenutno danski minister napada okoljsko zakonodajo Evropske unije kajti to ni v skladu z, njihov, z njegovimi načrti na področju kmetijstva in izgradnje cest. Edna izmed uh, njegovih pripomp je ta, da manjka podpora javnosti. Če odprto napadeš eh, evropsko zakonodajo, potem seveda je podpora javnosti manjša. Kaj boste naredili za to, da bi na svojo stran pridobili srca evropskih ljudi, za to, da bodo resnično podpirali evropsko zakonodajo? okoljsko zakonodajo, zakonodajo o naravi. Najprej ne smemo nikoli pozabiti na naslednje, ko govorimo o evropski zakonodaji. Evropska zakonodaja se pripravlja na ta način, da jo predlaga Evropska komisija. Sprejmejo pa jo države članice in v številnih primerjih tudi Evropski parlament. To torej ni nek izum komisije. Vedno je to zakonodaja, o kateri se skupaj dogovorimo in eh, po pogodbi je naša naloga ta, da nadzorujemo implementacijo. Seveda so primeri, eh, kjer obstajajo določene posebnosti, ampak kot sem omenil, rad bi Eh, rad bi obiskal ravno državo nizozemsko. Se me zanima, kakšni so tam problemi na terenu. Eh, želim si, da bi ljudje dobili pravilne informacije. Težko se je iz Bruslja boriti z vsemi nacionalnimi uh, pomisleki. Moramo, moramo prevzeti politično odgovornost tudi v državah članicah. Uh, na tak način moramo voditi države, da bodo prevzele svoj del odgovornosti, ko govorimo o teh vprašanjih. No, ko gre za specifične primere, eh, si je seveda te potrebno ogledati na uh, podroben način. Gospod kandidat. Še enkrat vprašanje o biotski raznovrstnosti. Dobro je, da je to ena izmed vaših prednostnih nalog. V pisnih odgovorih ste govorili o novi viziji, o novih evropskih ciljih. Eh, za razpravo v letu 2010 govorili ste o novem političnem načrtu in o eh, novi pozornosti za biotsko raznovrstnost. Upam, da se bomo bolje odrezali, kot smo se v Kopenhavnu eh, pri podnebnih spremembah. Imam naslednje vprašanje. Ali ste pripravljeni razširiti eh, zakonodajo na področju biotske raznovrstnosti tudi zunaj eh, oziroma vplive oceniti tudi zunaj meja Evropske unije, potem drugič, ali boste zagotovili, da se ta zakonodaja izvaja v vseh državah članicah in eh, da ne bo ta zakonodaja razvodenena v državah članicah. In če nekaj, ali boste se zauzemali za horizontalen pristop eh, pri biotski raznovrstnosti, torej, da bo ta zastopana v vseh sektor, sektorjih, tudi v kmetijstvu. Večkrat sem slišal, da ste bili prekinjeni, ampak eh, dobro, razumel sem, kaj želite povedati. Mislim, da sem že pojasnil, kako Eh, lahko gledamo na bioraznovrstnost uh, znotraj Evropske unije, ampak uh, strinjam se z vami, moramo upoštevati tudi mednarodni vidik. Tipičen primer za to je zakonodaja na področju gozdarstva, nezakonito posek, uh, posekavanje gozdov in tako naprej. Uh, torej, mislim, da moramo znotraj Evropske unije poskrbeti za to, da ne škodujemo Eh, torej da ne povzročamo, da bi se z odpravo težav v Evropski uniji te težave pojavile druge. In potem drugič o, naturi, eh, o, o naravi 2000. Mislim, da sem bil tukaj jasen. Jasno je, kaj je potrebno storiti. Kar se tiče naših mednarodnih zavez in nalog, se mi zdi, da obstajata dve glavni odgovornosti. Torej gre za kop oziroma konferenco, ki bo potekala v Nagoji konec naslednjega leta, eh, kjer bo potekala razprava o globalnih ciljih. Do takrat moramo jasno določiti naše stališče. In eh, druga odgovornost je naslednja. Povezana je z vprašanjem eh, torej, da bi imeli podoben, podobno kot imamo na področju podnebnih sprememb IPCC, da bi imeli podobno telo tudi na področju biotske raznovrstnosti. Na ta način bi eh, dodatno strokovno znanje lahko vplivalo na naše politične odločitve. Učinkovita politika proti izgubi biotske raznovrstnosti seveda zahteva tudi sredstva. Sredstva in načine, da se zakonodajo nadzoruje in izvaja. Ali boste povečali sredstva v proračunu za naravo 2000, ali boste uh, podprli posamezne ministre v državah članicah in ali boste več pozornosti posvetili tretjim državam, ki še naravo uničuje zaradi zakonodaje v Evropske unije. Da, denar je pomemben. Moj pristop bi bil naslednji. Prosil sem, da naj napravijo uh, analizo tega, uh, koliko denarja gre sedaj za okoljske ukrepe in uh, tega denarja je sedaj približno 155 milijard, eh, torej ko gre za okoljsko zakonodajo, strukturne sklade in pa tudi področja, ki so pod mojo odgovornostjo. Eh, Life in pa Life Plus, mislim, da so to dobri programi, tudi narava 2000 in ko si ogledamo nadaljni razvoj teh programov, menim, da, si, da moramo več razmišljati o izgradni zmogljivosti v, državi, v država članicah, tako da bo te lahko izvajale te programe na svojih nacionalnih tleh. Če sem realističen, vem, da nikoli ne bom v stanju, da bi imel toliko denarja oziroma da bi lahko eh, zbral toliko denarja, kolikor bi ga potrebovali. Zato je pomembno, da sodelujem z našimi kolegi in da dobimo pravičen delež, ki je potreben za uresničevanje naših ciljev. Žuli Girling je naslednja. Vrnila se bom na nezakonito posekavo gozdov. Eh, konzervativna vlada, ki bo verjetno veljala v Združenem kraljestvu, eh, bo eh, napravila nezakonite posekave za nezakonito in problem trenutne vlade je, da čaka na zakonodajo iz Evropske unije. V ZDA so sprejeli zakonodajo, ki pravi, da bo nezakonita sečnja gozdov Eh, nezakonito dejanje. Zanima me, ali bo takšna prepoved eh, uvedena tudi v Evropski uniji. In eh, v luči možnega neuspeha na tem področju v svetu, kakšno bo vaše stališče? Omenil sem uh, načrt vodenja in pa upravljanja gozdov, kjer načrtujemo boj proti nezakoniti sečni. Sklenili smo sporazum z Gano v letu 2009 in uh, upam, da bomo podobne sporazume dosegli še z dodatnimi državami. Uh, ni pa nujno, da bo vse države, iz katerih uvažamo les, šle tako daleč. Uh, Um, direktiva, v kateri govorimo o skrbnem nazoru, je bila uh, sprejeta uh, leta 2008 in je sedaj v procesu uh, prenosa. Torej, uh, razmišljali smo o možnosti prepovedi ali pa možnosti prestopa skrbnega nadzora. Odkrito povedano, v tem trenutku ne vem dovolj za to, da bi lahko ponudil jasen odgovor. Glavni problem prepovedi je ta, da bi to povzreča, povzročilo eh, vprašljivo same izvedljivosti te prepovedi. Torej, politično bi to morda bilo priporočljivo, lahko pa povzroča probleme pri implementaciji same prepovedi. Toliko lahko povem sedaj, bom pa zasledoval nadaljni potek. Torej, zakonodaja o skrbnem nadzoru je v pripravi. Menim, da moramo biti proaktivni in da moramo skušati omejiti kakršnokoli uh, sečnjo, ne, sečnjo, ki bi slabo vplivala na preostanek sveta. Saj eh, to uh, sečnja gozdov povzroča tudi veliko zvišanje emisij CO2. Hvala lepa. Vesela sem, da je to v vaši v vaših mislih. In uh, želela bi si, da bi še bolj razmišljali o tem, ampak uh, upam, da bo se v prihodnosti to zgodilo. Da, če bi prebrali vse, kar sem sam moral brati med uh, božičnimi počitnicami, bi imeli tudi vi veliko stvari v mislih. Lahko vam obljubim, da bom opravil pravično delo. To je resno vprašanje in uh, na takšen način ga moramo tudi obravnavati. Hvala. Ali imamo predstavnika nepovezanih poslancev? Ne. Potem je naslednja Elizabeta Gardini. Eh, Hvala lepa. Želela sem se vrniti na Kopenhavenski vrh, o katerem je bilo veliko govora. Namreč želela sem vas vprašati, po vašem mnenju, glede na to, da je bil ta neuspeh pravzaprav predvidljiv, Ali niste mnenja, da bi Evropa lahko poenostavila ta dialog, če bi odprla resno razpravo na drugačen način? Če pomislim na pošteno trgovino, recimo. Zdi se, da je preveč pravil, da jih je težko izvajati in da rabimo včasih leta dolgo, da se ta zakonodaja začne um, izvajati. Če si pogledamo davek na oglik, so mnenja različna. Po drugi strani vidimo, da so nekatere države, da bi bile nekatere države pripravljene popustiti, če bi Evropa začela vsaj razmišljati o možnostih recimo eh, kompenzatornih ukrepov. Če se sredotočim na politični del vašega vprašanja, kaj bo sledilo Kibenhavnu? Mislim, da je to bila težka lekcija za vse v Evropi. Lekcijo smo dobili po eni strani, ko govorimo o samih ciljih in zavezah, po drugi strani pa je lekcija tudi ta, da moramo resno razmisliti o tem, kaj v Evropi lahko dosežemo, ali bi morali spremeniti naše strategije, kako naj k temu pristopimo. Gre za jasen primer, za jasen dogaz tega, da če ne bomo govorili z enim glasom, če ne bomo opustili tudi nekaj manevrskega prostora, potem nismo na pravi poti. Zaveze ki smo jih eh, tukaj prevzeli in tukaj so naše zaveze zelo resne, eh, lahko se zgodi, da jih eh, drugi jemljajo kot samo po sebi umevni in s tem izgubimo tudi našo vodilno vlogo. V tem kontekstu je pomembno nekaj. In to temeljijo, to temelji na, izkuš, na mojih izkušnjah iz prejšnjega mandata. Če nekdo misli, da naprimer v ZDA ne jemljajo podnebnih sprememb resno, potem je v zmoti. Če si pogledam tehnološko področje, v, kakšna, v kakšno tehnologijo uh, investirajo, uh, potem se tukaj dogaja veliko. Oni imajo pač svoj lasten način, kako narediti, uh, kako narediti uh, določen, kako doseči določene zadeve. My way, tako kot je rekel Frank Sinatra. No, mislim, da se moramo, eh, da moramo to rašiti tudi v nadaljnih razpravah z našimi partnerji. Hvala lepa. Hvala za vaš pristop. Še ena stvar, morda nekoliko bolj konkretna, če se vrnemo na direktive v zvezi s kakovostjo zraka. Verjetno dobro veste, da imamo precej obsežne dele Evropske unije, kjer je težko doseči spoštovanje mejnih vrednosti, prav zaradi orografskih, meteoklimatskih posebnosti, ne glede na prizadevanja je tako spoštovanje težko. Imam v mislih eh, bazen padanja v Italiji in tam vidimo, da imajo težave, kljub temu, da je BDP relativno visok. Zanima me, ali bi lahko razmišljali o različnih modalitetah izvajanja zakonodaje. Gospa Gardini je Vi ste sedaj postavili vprašanje iz popolnoma drugačnega področja. Pravilo je to, da se vpraš dodatno vprašanje navezuje na odgovor komisarja. Zato bomo vaše vprašanje. Zato vašega vprašanja ne bomo upoštevali. Naslednja je gospa Gutierrez Cortines. Hvala lepa. Vesel sem, da imamo tukaj komisarja, s katerim smo že dobro sodelovali, ki ima realističen pogled na stvari. To me resnično veseli. Kar se tiče skupnega pristopa, kako izgleda s koordinacijo? Mene zanima, kakšna je vaša vizija o mm, manj čustveni okoljski politiki in uh, več takšne politike, ki bi temeljila na znanosti. Veliko je bilo očutkov, očitkov, da naša okoljska politika ne temeli na znanosti, naprimer, če si ogledamo vodo, podnebne spremembe in tako naprej. Uh, to naj ne bi bilo dovolj znanstveno podkrepljeno. Uh, In pa še nekaj, Kopenhagen, to vodi do politike, ki je občutljiva, ki mora vse upoštevati. Nujno moramo doseči napredek, eh, ko gre za vpliv CO2 na kmetijstvo in tako naprej. Zanima me, kakšne instrumente ima komisija za to, da bi pri, da bi pri financiranju, pri procesu odločitve lahko bolje usklajevala naše ukrepe. Kate katere inštrumente ima za to komisija in če teh ni, katere bi morali izumiti? Again. Hvala lepa. Res je, da smo v preteklosti dobro sodelovali. No, morda bo uh, sedaj odgovor zvenel čuden, ampak moj odgovor je, čustev ne moremo izključiti, vse smo človeška bitja in kot takšna smo čustveni. Problem pa se pojavi, ko čustva narekujejo politike, saj uh, obstaja pomankanje razumevanja ali pa pomankanje znanja o nekem področju. Smer, ki jo moramo prav gotovo obrati, je to, da izboljšamo raven znanja, ki je povezan na, s tem področjem. Sedmi okvirni program je zelo zelen, eh, karkoli upoštevamo iz tega programa, tudi če upoštevamo promet, energetska vprašanja, vprašanja materijalov, eh, nanotehnologijo. Torej, široko gledano bi lahko rekli, da je okvirni program precej eh, okoljski in da je gre v pravo smer. Tudi inštrumenti, ki smo jih sprejeli v okviru načrta za oživitev gospodarstva, imamo nove inštrumente na področju javno-zasebnih partnerstv, pra, partnerstv, ki bodo ta partnerstva okrepili. Gre za bolj zeleno proizvodnjo v industriji. Uh, Gre za eh, bolj, zeleno, bolj zelene stavbe. Uh, Povsod se upošteva to ozadje. Ko se ukvarjamo z trenutnimi gospodarskimi vprašanji, imamo odlično priložnost, da gospodarstvo obnovimo na tak način, da bo imelo zeleno vizijo. Hvala lepa. Ampak eh, vseeno bi rada nekaj podarila problem eh, koordinacije pogosto obstaja na drugi ali pa tretji ravni, ne v sami komisiji. Ja. Še enkrat bom začela. Torej, problem je pogosto vprašanje koordinacije na druge ali pa tretji ravni. Zanima me, v primeru politike prilagoditvi podnebnih spremembov, politike eh, strukturnih skladov, to zahteva večjo prisotnost eh, regij. Regije so tiste, ki nosijo stroške in ki resnično izvajajo politiko. Popolnoma se strinjam. Gotovo koordinacija na prvi ravni ni dovolj. Vaša vloga je tukaj pomembna. Potem pa, ko govorimo o politikah v regijah, o politiki, o izvajanju politike na samem eh, terenu, mislim, da imamo dobra orodja in da jih tudi na relativno dober način uh, izkoriščamo. Torej, sedaj bomo razpravljali tudi o tem, kako bomo v prihodnosti določali našo novo finančno perspektivo. Torej, vse moramo pogledati z vidika naših političnih prednostnih nalog. Vse to moramo imeti v mislih, ko bomo razmišljali o prihodnosti. Kmetijstvo. Imamo 7 odstotkov kmetijskih delavcev med vsemi, ti pa skrbijo za 50 odstotkov naše zemlje. Ne moremo brez njih. Torej, eh, to mora upoštevati skupna kmetijska politika. Oni so dejansko naši vrtnari. Hvala lepa, Asa Vestlund. Uh, hvala in tudi hvala za vaše odgovore glede Riča prej. Kaj nameravate narediti za to, da bi okrepili zakonodajo na področju kemikalij? Zlasti kar zadeva kemikalije manjšega obsega, ki jih Rič ne zajema. This will be the answer which uh, To bo odgovor zgolj načelne narave, ker zadev ne poznam tako dobro, da bi se spustil v podrobnosti. Rič gre relativno daleč in imamo tudi implementacijo zakonodaje, ki je povezana z mednarodnimi zavezami. Tako da moram reči, da so do to zadeve relativno jasne. So stvari, ki jih bo treba upoštevati, nedvomno. Seveda bom najprej zadeve zelo poglobljeno pravčil na podlagi dejstev in če bo potrebno predlagati nove ukrepe, potem lahko rečem, da ne bom naredil nič drugega kot ravno to. Eno od vprašanj, ki je zelo aktualno in ki je visoko na naši agendi, zadeva vprašanje nanotehnologije. menim, da postaja vse bolj očitno. Kar seveda ne pomeni, da se k čemorkoli zavezujem, ampak če si pogledate dejstva, boste videli, da postaja vse bolj očitno, da zakonodaja rič sama ne zadošča. Zlasti, če želimo poskrbeti tudi za to področje. Izjemnega pomena je, da razumemo, da vprašanja, kot je nanotehnologija, ki je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 tej logiki morali slediti, kajte v končni fazi je predvsem v interesu ljudi, ki želijo poslovati tudi v prihodnje. To je zelo pomembno, kajte če javno mnenje ni na vaši strani, potem imate ogromne težave. Yes, Hvala lepa. Popolnoma se strinjam z vami glede nanotehnologije. Bi pa rada bila še nekoliko bolj specifična glede kemikalij. Danes so otroci izpostavljeni nevarnim snovem, kljub temu, da imamo mm, recimo mm, alternative. Ali ste pripravljeni kaj narediti, recimo kar zadeva stekleničke za hranjenje dojenčkov, kot so to naredili v Kanadi? Žal zadev ne poznam dovolj podrobno, da bi lahko rekel, da ali ne. Lahko obljubim, da si bom zadeve podrobno ogledal, podobno kot pri kemikalijah. Dobro se zavedam, da če govorimo o nevarnih snoveh, če govorimo o snoveh, ki povzročajo negativne posledice, če je to znanstveno dokazano, potem pravzaprav nimamo izbire, kot pa ukrepati. Hvala lepa. Mary McGuinness, EPP. Hvala, gospod predsednik. Gospod kandidat, če ostanem pri Riču, vem, da se boste zlasti na to osredotočili in da boste obiskali na Finskem agencijo za kemikalije. Agencija je dejala, da bo to leto najbolj polno izzivov in veliko je zakonskih rokov. Ali menite, da ima agencija dovolj sredstev za zadovoljevanje vseh potreb, zlasti kar zadeva izvajanje Riča? Ali vas skrbijo zahteve te zakonodaje in kako bo to vplivalo na industrijo, zlasti na majhna in srednje velika podjetja? Kako boste zagotovili, da bodo izpolnjeni cilji riča? Po drugi strani pa, da bomo upoštevali tudi, kaj skrbi predstavnike industrije. Morda bi morali podaljšati nekatere izmed rokov. Negotiations for rich, as I said, were Pogajanja za rič so bila dolgotrajna in zahtevna. In mislim, da smo dobili zakonodajni dokument, ki je sedaj tu in naša glavna skrb je izvajanje te zakonodaje. Povdarili ste, da obstaja skrb glede človeške sposobnosti. Pa pri tem nimam v mislih samo agencije v Helsinkih, pač pa tudi agenciji drugot, ki morajo zadeve izvajati in industrije, pa komisije same. Sam sem ugotovil, da se veliko dela na tem. Sam sem v svojem mandatu ustanovil dve izvršni agenciji, ki nista agencij, ki bi se ukvarjali z regulativo, ampak pri tem sem se naučil, da vsaka agencija potrebuje nekaj časa, preden začne delovati v polnem obsegu. In ni kar tako v enem letu ali dveh ustanoviti neko organizacijo in pričakovati, da bo vse, kar se je prej nabiralo, da bodo sedaj od prvega dne vse začeli stoprocentno izvajati. Tako da Vem, da še vedno zaposlujejo, ne vem, kako daleč bo to šlo. Eno od vprašanj, ki tudi sodi v moj resor, skupaj seveda za kolegom Tajanjem, torej eno od vprašanj je, da poskrbimo, da bodo na voljo ustrezne zmogljivosti za to, da se omogoči implementacija. Razumem pa, da gre za vprašanje, ki je zelo resno. Mislim, da bi bilo preuravnjeno in nekorektno, če bi v tem trenutku govoril o podaljševanju rokov. Mislim, da smo še v prezgodni fazi in da to ne bi bilo pravo sporočilo v tem trenutku. Rada pa bi da pokomentirate, če bi recimo to zahtevali, bi se to zgodilo? Mislim, da je bil vaš odgovor zelo dolg, ne pa zelo jasen. Na agenciji obstajajo problemi in tudi v industriji obstajajo problemi. Vaša odgovornost bo, da se to razrešuje. Obstajajo tudi vprašanja glede vprašanja odstranjevanja nevarnih snovi, ali naj to vključimo v reč. Imate kako stališče, bi se to lahko zgodilo? Oziroma, glede na težave agencije, morda se to ne bo zgodilo kar takoj. Just... Glede tega nimam stališča, lahko samo obljubim, da se bom poglobil v to. Vem, da je to zelo pomembno, to je zelo visoko na moji agendi in se bom s tem začel ukvarjati takoj, ko bom sedel v svoji pisarni. Ampak, če bi zdaj dejal, da ali ne te zaveze ne morem dati. Vem, da je to problem in vem, da se je s tem treba spopasti. Ampak kaj več kot to, se mi zdi, da bi pomenilo, da bi povedal preveč. Prav tako to ni moja sključna odgovornost pogovoriti se mojim kolegom in s kolegijem. Ma, moja obljuba vam pa je, da se bom v zadevo poglobil in če bo potrebno, bom tudi ukrepal. Hvala. Uh... Hvala, Justas Paleckis. Hvala, gospod predsednik. Tule na levi sem. Živeti na okolju prijazen način je lepo, prijetno, pošteno, ampak vsi se ne strinjajo s tem. Način življenja se mora tudi izplačati kakšne gospodarske spodbude boste predlagali, da bi spodbujali okolju prijazen način življenja? Se strinjate s pristopom, da ljudje, ki uporabljajo in zapravljajo naravne vire, zato da bi si zagotovili lasten luksuzan ali superluksuzan način življenja, da bi te ljudi morali spametovati s finančnimi instrumenti? Again, yes. Kratek odgovor je da. Namreč v osnovi se vse začne na začetku. Če bomo zadeve internalizirali v ceno stroškov, potem bodo potrošniki dobili pravi signal. Tipičen primer je, če mislimo, da bomo imeli v prihodne trajnostno družbo in nizko ceno energije, potem sanjamo. Tako pač ne bo. Zato bi morali resnično upoštevati vse te stvari živimo v makrogospodarstvu in zato moramo upoštevati, da mora biti tudi to del naše logike in to upoštevati pri našem pristopu. Ampak najresnejši problem, s katerim se je najlaže oziroma najteže spopasti, je to, da ločimo porabo virov in rast BDP-ja. To so te škarje, ki jih bo sedaj treba razpreti. rast BDP-ja mora temeljiti na bolj učinkoviti rabi virov. To je lahko reči teže narediti. In eden od konceptov, ki bi jim rad sledil, je koncept obvladovanja sredstev, kjer imate produkt na sredini. Imamo veliko zelo natančne zakonodaje, ki se ukvarja z odpadki, ampak najpomembnejši element je, to, da pravzaprav najboljši odpadki so tisti, ki jih ni. Kar pomeni, da se moramo osredotočiti na prva dva dela, to je proizvodnja in potrošnja. Kako proizvajamo? Ali proizvajamo na okolju prijazen način in iz tega lahko v direktivi o okoljski učinkovitosti, okoljske oznake, javno naročanje. Vidimo, da bi morali bolje uporabiti naš BDP. Hvala lepa za izčrpan in prepričljiv odgovor, gospod komisar. Po dveh urah smo vsi nekoliko otrujeni, še zlasti vi, ampak če sem iskren, sem na začetku imel občutek, da sem v operi, ali v gledališču. Slišali smo aplaus. Moram reči, da ob taki priložnosti nisem še nikoli slišal toliko aplauza. Ne danes, ne pred petimi leti. Zato čestitke, gospod komisar, in tudi osebno vprašanje. Kaj počnete v vsakodnevnem življenju za to, da bi rešili naš planet? Yeah, ja, first, uh, first Najprej pripomba o aplauzu. Raje bi ga slišal čez pet let kot danes, ampak no, tudi to je dobro. Kaj počnem? Skušam razmišljati kot odgovoren državljan. Če me torej sprašujete, ali ločujem odpadke, je odgovor da in skrbim tudi, da imamo pri nas doma odpadke ločene. Če me sprašujete, kakšen avtomobil vozim in druge zadeve, mimo grede, zlahka bi primirjali mm, te rezultate s predhodnikom. Sam sem imel Priusa 2004 doma, ko je to pravzaprav bil prvi model, ki se je pojavil na trgu. Lahko vam povem, da deluje krasno. V petminutnem zaključnem nagovoru vam bom povedal zadnji del te zgodbe, ki nima tako srečnega konca ta zgodba, ampak eh, je pa zanimiva. Skratka, skušam gledati na to tudi pri svojem vsakodnevnem obnašanju. Dobro, slišali smo nekaj zanimivih elementov, gremo naprej. Salvatore Tatarela, nihče še ni utrujen, kar so zadeve zelo zanimive. V tej dvorani ne poznamo utrujenosti. Tako da veliko dinamike in svežine. Hvala, gospod predsednik. Gospod komisar, cilj, da bi globalno segrevanje ohranili na dveh stopinjah, želi, da bi se izognili negativnim posledicam za človeka in za okolje, da bi omejili izgubo biotske raznovrstnosti in slabšanje kakovosti okolja. Tukaj so zrak, tukaj je voda, tukaj so tla, tukaj je gost. Vse to je treba gledati v optiki trajnostnega razvoja. Z vsem tem se lahko strinjam, vendar pa obstajajo znanstvene študije, ki pravijo, da cilj dveh stopin realno gledano ni dosegljiv. Nekateri znanstveniki govorijo o veliki iluziji dveh stopin. Dovolite mi, gospod komisar, da vas vprašam, kakšno je vaše mnenje glede tega problema in še zlasti, kar zadeva vašo ulogo in vaš eh, položaj komisarja za okolje. Kakšen je vaš odnos do tega, da bi zvišali ciljno vrednost dveh na tri stopinje? First, Najprej upam, da boste ponovili to vprašanje kolegu čez dva dni upam pa, da ne pričakujete od sedanjega komisarja za raziskave in razvoj kaj drugega kot to, da povem, koliko je raziskav na tem področju. To je nedvomno področje, v katerega moramo ulagati ter izboljšati naše znanje in razumevanje. Veliko je še stvari, ki jih ne razumemo. Lahko samo ponovim, da smo zelo zadovoljni da imamo mednarodno komisijo za podnebne spremembe, ki je svoje delo opravila izvrstno. Zakaj? Ne samo zato, ker so tam zbrani najpomembnejši znanstveniki, pač pa tudi, ker to telo povečuje ozaveščenost javnosti in daje signal, da mislimo resno. Seveda obstajajo trenutki nejevirnosti, ampak tako znanost pač deluje. Izjemno dobro pa je, če imamo neko telo, na katerega se lahko opremo tudi jaz in vi kot politiki. Verjetno se boste spomnili, da je moj predsednik Barozo obljubil, da bo imel glavnega svetovalca za znanost tudi v kolegiju. To je izvrsten korak naprej. Kar pa zadeva dva odstotka oziroma tri odstotke. Moj odgovor je, ne vem. Upam, da sta dva da sta dve stopini dosegljivi in upam, da bomo sprejeli ustrezne ukrepe. Ampak ne glede na to, ali je številka dve ali tri, moramo pripraviti ukrepe za prilagajanje. Ja, res je, prilagoditi se moramo. Vendar pa menim, da če hočemo doseči ta rezultat, potem moramo radikalno spremeniti svetovni energetski sistem. Če se to ne bo zgodilo, vas sprašujem, ali je dobra politika, da po eni strani govorimo o okoljskih ciljih, ki jih realistično ne moremo doseči, po drugi strani pa ne narediti nič, da bi pripravili take ukrepe, ki bi nam omogočili spremembo naše energetske politike. concerning the, the energy. Uh, Glede energetike, moj odgovor je, to se bo zgodilo. Vprašanje je samo, ali se bo dovo, zgodilo dovolj zgodaj. Ampak zgodilo se bo, to vam jamčim. Moja napoved je, da čez recimo 50 let glavne vele sile na svetu ne bodo tiste, ki imajo nafto, pač pa tiste, ki imajo najbolj napredne tehnologije, ki so okolju prijazne. Tako da mislim, da gremo v to smer. Ali gremo dovolj hitro, to je pa vprašanje, s katerim se moramo spopasti. Obstaja tudi zanimiva razprava, ki je povezana s tem, ampak gotovo ne bo časa dovolj, da bi to razložil. Namreč gre za povezavo z ukrepi, ki jih imamo mm, recimo na področju transporta. Gre za motor za notranje izgorevanjem. Katere so alternative? kateri so dolgoročno gledano trajnostni ukrepi. Mislim skratka, da se bo to nedvomno zgodilo, je pa samo vprašanje časa, ki je odločilno. Naslednje vprašanje, Nessa Childers. Chair, Hvala, gospod predsednik, dobrodošli, gospod komisar. Vračam se na izvajanje zakonodaje bolj podrobno, kot veste, nekatere države kršijo, se upirajo zakonodaji in tako dalje. Dve vprašanji imam. Zanima me, katere nove mehanizme izvajanja zakonodaje boste uporabili zoper tiste države, ki kršijo okoljsko pravo in ali boste revidirali nekatero zakonodajo, zlasti eh, zakonodajo EIA, ki je zlasti problematični. Drugo vprašanje. Eh, kako se boste borili proti poskusom, da bi izkoristili gospodarsko krizo kot izgovor za počasnejše izvajanje okoljskega prava. Okay, one thing which we... Dobro. Eno, kar že počnemo, kar se že dogaja, je naslednje. Kot veste, imamo celo vrsto pritožb, prijav, vse bodo registrirane in pomembno je tudi, da se razvija nov sistem teh pritožb oziroma prijav. Če nam je to všeč ali ne, se moramo zavedati, da so države članice tiste, ki imajo zmogljivosti za tako izvajanje kot tudi ukrepanje. Dostop do pravosodja, na primer. Tu se mi zdi, da moramo nadaljevati z zadevami, ki so del Arhuške konvencije. Vse te stvari nameravam nadaljevati, ker so to zelo pomembne stvari, namreč da ukrepimo sodelovanje med nami in državami članicami. Veliko je stvari, ki bi jih lahko še omenil s tem v zvezi. Vendar pa ena stvar, ki jo treba omeniti, je nedvomno vprašanje inšpekcije Leta 2007 je bila sprejeta resolucija, ali potrebujemo nek evropski inšpektorat. Trenutno se še izvaja ocena. Naslednje leto oziroma že kar to leto bo to na mizi in na podlagi tega se bom odločil. Če bojo jasni znaki, da je to potrebno, potem seveda nameravam po tej poti. Kar pa zadeva IIA. Kolikor vem, ta direktiva praznuje srebrno obletnico, zato začenjamo z revizijo. In kolikor vem, bodo tu tudi posvetovanja in tudi vi boste lahko izrazili svoje mnenje. In še nekaj, no, to prihranim za naslednjo minuto. Uh, Hvala. Vaš odgovor mi daje dovolj zagotovili. Če smem še dodatno vprašanje. Kar zadeva vprašanje spoštovanja zakonodaje, boste v čim večji meri vključili tudi parlament, tudi pri delu na vašem celotnem portfelju? Odgo odgovor je, kolikor bo le možno. Imeli smo že nekatere sestanke, ki so se dobro obnesli in se mi zdi, da moramo nadaljevati po tej poti. Trdno sem pa pripričan, da imamo oboji zelo jasen in očiten evropski interes. Tako da, če strnemo svoje vrste, potem bomo nedvomno lahko ponudili boljše rezultate in tudi nov zagon. Tako da je moj odgovor da. Sedaj pa se še vrnem na vprašanje, ki ste ga kot četrto postavili v prvem delu mislim, da je napačna filozofija namreč vsakdo, ki ne razume, da je gospodarska kriza pravzaprav najboljša priložnost za strukturne spremembe, ki jih nikoli ne izvedeš, če nisi pod pritiskom. Zdaj pa smo pod pritiskom, mm, uporabimo to in zadeve spremenimo. Mnoga podjetja to že razumejo in na veliko vlagajo in na veliko inovirajo in mislim, da si zaslužijo jasno in pozitivno sporočilo. Ampak ta sporočila mora biti enostavna. Um, Hvala lepa. Romana Jordan Cizel. In gospod komisar, vi pa dobite kavo. Tudi sam sem si ga privoščil. Uh, Spoštovani gospod Potočnik, vprašanje imam o skladnem eh, razvoju in sicer eh, iz programa Life Plus, ki je namenjen financiranju najboljših eh, pobud ali perspektivnih projektov, povezanih z upravljanjem območij Natura 2000. Evropska uredba določa okvirne nacionalne kvote za sorazmerno razdelitev projektov po posameznih državah članicah in sredstva se razdelijo, če projekti dosežejo minimalno število točk. V primeru pa, da je takih projektov iz določene države premalo, se prerasporedijo drugam. Dejstvo je, da je v letu 2008 prišlo do precej nesorazmerne delitve sredstev in zato vas sprašujem. Kako boste ukrepali, da se bo program Life Plus izvajal celovito in uravnoteženo med državami članicami? In kako boste poskrbeli za okrepljen nadzor nad porabljenimi sredstvi znotraj programa Life, tudi v smislu uravnoteženega razvoja znotraj Unije? Hvala lepa. Zmeraj je lepo dobiti kavo v trenutku, ko lahko začneš odgovarjati svojem jeziku. Uh, life je, uh, life je pomemben program, ki ga imamo in jaz uh, precejšen del sredstev iz programa Life je bilo doslej posvečeno oziroma namenjeno predvsem temu, da so se uh, vzpostavila področja, ki so povezana z zaščito v okviru uh, Eh, Nature 2000 eh, eh, direktive, ki je povezana z ptiči in direktive, ki je povezana s habitati. Jaz mislim, da se bo, da potem, zdaj, ko zaključujemo pravzaprav z tem delom, da se bo spostavil, da se bo naredil določeni manevrski prostor, v katerem bo mogoče ta sredstva uporabiti tudi drugače. In ta manevrski prostor bi bilo smiselno uporabiti v, za izgradno, za izgradno uh, okrepitve kapacitet eh, v posameznih državah članicah. Kako, koliko daleč je šlo pri, eh, koliko daleč je res to, kar eh, pravite, da so bila sredstva nesorazmerno porazdeljena in tega preprosto ne vem, ker preprosto bi si mogel bolj natančno pogledati delitev in jeti tudi v natančno razporeditev in pogledati, kaj je resnica na tem. Ampak v vsakem primeru bom temu posvetil pozornost. Edina stvar, ki bi jo rad ponovno upozoril, je, da tudi približno eh, ta sredstva sicer so pomembna in mislim da bi bilo tudi prav da se v naslednji finančni perspektivi okrepijo vendar tudi približno cilje ki eh, so pred nami in ki so povezani z ohranjanjem narave na eh, kateremkoli področju ne moremo gledati in dosegati skozi te zame je vendarle primarno primaren ta horizontalni pristop in jasna vključitev vseh prioritet, ki so povezane z okoljem v ruralno politiko, eh, v, v strukturno politiko, eh, v vse te politike, ki so ključne in ki imajo tudi v konec koncev v znanstveno raziskovalno politiko, vse te politike, ki so, bile, ki so pravzaprav ključne, eh, da lahko spremenijo ta, ta široki, bom rekel, ta široki tok sredstv. Tu se mi zdi, da bi morala biti v prihodnosti moja ključna pozornost. Hvala lepa.

Strinjam se eh, s pomembnostjo horizontalnega pristopa. Ker pa ste dejali, da nimate podatkov, morda postrežem samo z dvema, 19 držav članic ni eh, izčrpalo sredstev, devet jih je počrpalo manj kot 50 odstotkov in zaradi tega tudi sama ocenjujem, da to ni problem posamezne države članice, temveč je resnično evropski problem in zato bi zdaj le tudi vas izzivam oziroma bi, bi želela slišati od vas, da se boste tudi osebno zauzeli, da bodo v komisiji analizirali kombinirani vzroki za tako stanje in seveda, da se sprejmejo ustrezni ukrepi, da se izboljša. Eh, bil sem seznanjen s tem, da so določeni problemi eh, pri eh, črpanju tega denarja. Tisto, kar ste dejali, to bom tudi naredil. Skratka, bom, se, bom poskrbel za to, da, bom, da bo tovrstna analiza upravljena. Skoraj da dvomim, da že ni in uh, eh, vkolikor še ni zanesljivo, bom poskrbel, da bo upravljena in da bom tudi osebno se seznanil z njenimi rezultati, tako da bom vedel, kako naprej. Dankeschön, Thomas Ulmer. Hvala lepa, Thomas Ulmer. Hvala lepa. Imamo vprašanje, ki se nanaša na tehnično področje sodelovanja z Evropskim parlamentom. Ali menite, da bi vprašanja okolja morali razporediti glede na tveganje za zdravje, glede na stroške in tako dalje? Vi seveda hm, boste imeli tu vodilno ulogo. Vidimo, da se nekateri dosijeji vedno znova pojavljajo, če tudi jih mi zavrnemo, pa vidimo, da se potem ponovno pojavi dosije v rahlo spremenjeni obliki. Kaj boste naredili za to, da bomo lahko zakonodajne dokumente pravočasno zaključili in eh, ne nazadnje, kaj menite o bonski strategiji? I could not give you here a precise answer. I, my promise is that uh, Obljubim lahko samo to, da vsa vprašanja, kjer praktično lahko sodelujemo, to so praktično vsa področja, na vseh teh bom na vas iskreno in pošteno gledal na, kot na nekoga, ki mi lahko pomaga. To je za me predpogoj in vedno sem to razumel kot del politične kulture. Lizbonska pogodba prinaša nekatere novosti, krepi vlogo Evropskega parlamenta, kar zelo podpiram, ker se mi zdi, da s tem izboljšamo tudi vašo možnost vplivanja na zakonodajo in to pravzaprav pomeni večjo legitimnost vseh predlogov, ki so v končni fazi sprejeti. To je v grobem moj odgovor, kar pa zadeva vsa konkretna vprašanja. Enostavno nimam jasnega stališča, ampak trdno se zavezujem k temu, da sem pripravljen, da sem odprt in kjerkoli boste imeli problem, vam bom prisla, pripravljen prisluhniti osebno ali v okvir odbora. Pripravljen sem sodelovati z vami. Slišal sem večkrat besedo direktiva in zakonodaja danes kot v vseh petih letih prej, ampak verjetno je to nov način življenja, na katerega se bom moral privaditi. Izvedel sem tudi o novem pristopu komitologije, kjer lahko prav tako pričakujete odprte roke na moji strani. Veliko je stvari in veliko bo priložnosti za sodelovanje. Hvala lepa. Hvala lepa. Še peti zadnji krok šest kratkih in daljših vprašanj. Najprej Ferrera, pa Ferrera iz Gue Engel. Hvala lepa, gospod predsednik. Gospod kandidat, zelo kratek bom. Nekaj me zanima v zvezi z biotsko raznovrstnostjo in pa financiranjem ohranjanja biotske raznovrstnosti oziroma tudi financiranje Nature 2000. Imamo določen format financiranja brez specifičnih instrumentov za Naturo 2000. Ali bomo vzpostavili kakšen horizontalen sistem? Ali bomo imeli kakšen poseben sklad za to? Ali pa bomo to črpali iz drugih skladov? Kaj menite, bi morali storiti? Poseben instrument za to ali ne. V pisnih odgovorih ste dejali, da se boste zauzimali za nove cilje pri biotski raznovrstnosti. Kaj to pomeni? Da trenutno sestavljene cilji niso ustrezni ali sredstva niso ustrezno zastavljena ali potrebujemo nove cilje, nove izzive na tem področju ali ne. ali um, želite pridobiti financiranje za stare ali za nove mehanizme. No, sedaj po dveh urah in pol razprave lahko glede biotske raznovrstnosti rečemo, da seveda imamo pred seboj res velike izzive, tako pri razumevanju kot pri izboljšavanju razmer. Pri projektu Life naj bi vsaj 50 odstotkov sredstev, potem porabili tudi za naturo. Ampak tole bi ponovil. Potrebujemo česektorski celovit pristop, ne pa pristop, ki bo sredotočen samo na eno točko. Torej, naprimer, skupna kmetijska politika sama po sebi in sredstva, ki so s tem povezana, potem skupna ribiška politika. Kolikor vem, so nekatera trajnostna vprašanja v zvezi s skupno ribiško politiko še vedno predvsej odprta. Torej, tekom zakonodajnih aktov, tekom instrumentov moramo delovati trajnostno. Če bomo delovali trajnostno, potem bomo prišli do odgovorov, kako obravnavati vprašanje biotske raznovrstnosti. Torej, zaenkrat še ne vem točno, kakšni bodo novi instrumenti, pa kakšni bodo mehanizmi financiranja za to. Mislim, da moramo uporabiti tisto, kar že imamo, ko pa bomo govorili o novi finančni perspektivi, pa moramo biti res zelo pozorni, kako bomo oblikovali celotno zakonodajo, tako da bomo upoštevali tudi biotsko raznolikost. Julie Gilling, že tretjič. Očitno ste res edina in daleč najboljša strokovnjakinja iz svoje politične skupine za to področje. Čestitke. No, vidite, kako zelo mi zaupajo. Imam bolj splošno vprašanje o vaši širši vlogi v kolegiju komisarjev. Številni menimo, da se Evropa ne bi smela ukvarjati prav z vsem, ampak Za kole pa bi se zanesljivo morala. Seveda, EU je naredila na področju okolja kar precej, ampak vseeno pa je doživela hud udarec pri Kemenhavnu. Tukaj ne želim vprašati nekaj v zvezi s podnebnimi spremembami, ampak me bolj zanima v zvezi s tem, kaj bo Evropa storila v prihodnosti ali bo še vedno vodilna na tem področju. Predvsem me zanima, kaj vi nameravate storiti za to, da bi ponovno okrepili zaupanje industrije in pa državljanov v to, da Evropska unija lahko ponovno igra vodilno vloko, vlogo na tem področju. Concerning the, the current commission. Glede trenutne komisije. Dreval sem o tej komisiji in upam, da tudi bomo naslednji. Torej, zauzemali se bomo za podnebne spremembe, za okolje, torej podvili smo to vlogo, ki se ukvarja s tem in zato mislim, da je to že zelo zgovoren podatek. To je zelo dober znak za vse nas. Morda se to sliši provokativno, ampak vseeno narečem naslednje. Nekatere zadeve so bile prej nekoliko zakrite, bolj v senci, biotska raznovrstnost, voda, podnebne spremembe, tla, odpadki in podobno. Bi lahko sedaj bolje obravnavali in bolje predstavili javnosti. Upam, da bomo to potem v prihodnosti bolj konkretno obravnavali. Mislim, da je to pozitivno glede naše globalne vloge in pa naše odgovornosti na tem področju. V enem izmed odgovorov kolegu sem že nekako nakazal, kaj menimo o tem. Mislim, da se moramo kar veliko naučiti od tistega, kar smo doživeli v preteklosti in pa tistega, kar smo slišali. Kaj je najbolj temeljno vprašanje? To je globalno vprašanje. Podnebne spremembe so zanesljivo globalno vprašanje. Kaj počnejo drugi, na kakšen način to počnejo? Ali so oziroma smo vsi pripravljeni sprejeti evropski pristop. Mislim, da je ta pristop logičen in najboljši možen. Ampak ali to lahko potem prenesemo tudi na druge države po svetu? Res potrebujemo spremembe. To je zelo pomembno izpostaviti. Potem pa glede vodine vloge Evropske unije. Glede, če smo resni politiki in državljani, potem mislim, da moramo nujno prevzeti to vodilno vlogo odgovorno vlogo, če dejansko verjamemo tisto, kar govorimo, potem, ne vem, sploh ni nobene druge možnosti, nujno moramo imeti vodilno vlogo. Satu Hasi iz Zelenih, gospod kandidat, lepo, da ste omenili tudi učinkovitost upravljanja virov to je ena izmed vaših glavnih prednostnih vlog, ampak kakšni so načrti pri tem? Kaj želite doseči v naslednjih petih letih? Kakšne spremembe želite doseči? Naprimer, ali boste dosegli zavezujoče cilje pri tej učinkovitosti in ali se boste zauzemali za zavezujoče cilje pri absolutnem znižanju porabe virov. Ločevanje med gospodarsko rastjo in pa naravnimi viri je bilo zastavljeno samo relativno, ne pa absolutno. Absolutno poraba virov še vedno raste. Ja, even if it's close to the end, it's uh, extremely important question. I... To je zelo pomembno vprašanje predvsem je treba poštevati dvoje. Evropska unija uvaža vire. Kako se naši globalni partnerji ukvarjajo s tem vprašanjem? Naprimer, glede učinkovitosti virov je Japonska boljša kot pa mi. To seveda pomeni, da imamo še nekaj rezerve pri tem, tudi pri BDP kazalcu na tono, tudi tukaj nismo ravno najbolj učinkoviti. Koncept učinkovitosti virov bo v mojem pristopu ključnega pomena. Že sedaj imamo EU cilje za reciklažo, potem direktivo o znaku za okolje, potem preprečevanje odlahanja odpadkov, potem akcijski načrt za trajnost in energetsko učinkovitost. Številni programi so že zastavljeni. Ko govorimo o zvezujočih ciljih, mislim, da moramo biti vedno previdni, treba se izogniti iskrivnosti, neustreznemu prelaganju bremena in tako dalje. Energetski cilji so predvsej kompleksni. Ko govorimo o učinkovitostih virov, moramo vedeti, da je to zelo zapleteno področje. Kaj pa me tukaj najbolj skrbi, čim bolj zmanjšati škodo za okolje. Zato želim določiti cilje glede učinkovitosti virov. Ne gre za to, koliko, ampak kako to storiti, kajti to je res zelo resno vprašanje. V okviru pregleda tematske strategije virov in pa preprečevanja odlaganja odpadkov in pa reciklaže kaj bomo počeli v letih 2010 in 2011, tudi ta področja bomo sveda obravnavali. Merci, Corinne Lepage. Hvala, Corinne Lepage. Hvala lepa, gospod predsednik, gospod kandidat za komisarja. Vaši odgovori so res zelo dobri. Sama pa bi se lotila neke popolnoma druge teme. Namreč strokovne študije na področju okolja. Javnost mora verjeti v to, da so dokumenti, na podlagi katerih se spremljajo odločitve, prepričljivi in trdni. Ali se da izboljšati kakovost študij, ali lahko izboljšate preglednost tudi pri imenovanju strokovnjakov v generalnem direktoratu za okolje ali bi lahko povečali preglednost tudi pri lobiranju, tudi glede, glede registra Kalas. Ali bi lahko v ta postopek vključili tudi civilno družbo. Uh, first, uh, about, uh, my about... Najprej glede mojega stališča v zvezi z lobiranjem. Mislim, da je lobiranje popolno običajen del mojega dela. Tu gre za pridobivanje informacij, to pa ne pomeni, da vedno tudi sledim takšnim informacijam, ampak vedno pa moram zbrati čim več različnih stališč. Kaj pa moram narediti? To, da dejansko slišim vsa različna stališča. Treba je, na primer, upoštevati in slišati mnenja nevladnih organizacij. To lahko zagotovim. Potem pa kakovost strokovnih študij. Pet let sem se kot komisar ukvarjal s tem, da bi bile vse raziskave pregledne, kakovostne, da se postopek izbiranja izvaja na neodvisen način. Morda kdo pomisli, da je šlo kaj narobe, ampak to želim izločiti. To sem počel prej in to želim početi tudi sedaj pri okolju. Predvsem pomembno zaupanje v strokovnjake in pa v znanstvene dokumente, ter pa dokumente strokovnjakov. logika ocene učinkov, ki jo upeljujemo in je že bila uveljavljena, je precej izboljšala marsikatero področje. Mislim, da lahko tako bolje napovedujemo, kaj se bo počelo. Predvsem pa je treba poskrbeti, da bo ta kakovost ocen učinka kar se da visoka. To potem seveda vpliva tudi na uporabnost teh študij in seveda ali so te študije sploh smiselne. Hvala lepa. Še Šaba Sandor Tabači. Spoštovani kandidat za komisarja. Prej smo govorili o upravljanju voda na začetku in upam, da bomo lahko končali s tem vprašanjem. Upravljanje voda je namreč strateško pomembna tema za celotno Evropo in za celoten svet. Podarili ste, da želite zagotoviti izvajanje okvirne direktive o vodah. Ampak prosim, bodite konkretni, kaj točno je že bilo storjeno v tej smeri. No, ukrepi seveda še niso bili sprejeti, kajti sedaj jasno še nisem na položaju, ko bi lahko take ukrepe sprejemal. No, pogledal sem si, kako smo izvajali pravo skupnosti. In bil sem presenečen, ko sem videl, da um, je bila na dnevnem redu tudi ta okvirna direktiva. Ta je bila sprejeta že leta 2000. Vse skupaj se je začelo že leta 67. Potem okvirna direktiva o vodah pa je začela veljati leta 2000. Predvsem je treba upoštevati sisteme celostnega ocenevanja, potem čezmejno sodelovanje, tudi To bom podrobno proučil. Potem posvetovanja, načelo onesnaževalec plača. Pomembno je tudi določanje cene vodnih virov. Tega zaenkrat nismo se dosti upoštevali. Prav tako je pomembno tudi ravnotežje z drugimi politikami in povezava s temi politikami. pri okvirni direktivi o vodah, želim slediti tej logiki. Učinkovitost, ponudba in popraševanje ter pa cena, tega še nismo zadosti upoštevali. No, ampak če pa poštemo še sprejeto zakonodajo, pa seveda lahko zagotovim to, da bom poskrbel za to, da bi zakonodajo čim bolje izvajali državam članicam bo vedno dejal, bodite odločni, iskreni, po drugi strani pa vedno tudi poskušajte pomagati. Subsidijarnost in pa skupni pristop sta dve zadeve, ki bi morali pretvoriti v prednost, ne pa slabost. Še dodatno vprašanje. Hvala. Kot nekdani komisar za raziskave in znanost. Prosim, razložite, kakšna inovativna orodja lahko uporabimo v evropski industriji ali pa na področju stravanskih stavb. Kako zmanjšati porabo vode? V Evropi potratimo ogromno vode, še posebno v kmetijstvo. Kmetijstvo porabi 70 odstotkov vse vode v Evropi. To je res ogromno vode. S kakšnimi tehnologijami bi lahko to zmašali? Kako bi se lahko tukaj povezali s kmetijskim sektorjem in s drugimi sektorji? Hvala. Uh, uh, right pointing... Pravilno ste izpostavili to, da je zelo pomembno upeljati nove tehnologije. Tukaj imamo tudi evropski načrt za nove tehnologije. Tako želimo zagotoviti to, da se te tehnologije upravlja pri vseh možnih vrstah proizvodne. Torej, tukaj ne govorimo samo o biotehnologiji, nanotehnologiji, informacijski tehnologiji. To so najbolj napredne tehnologije. Ne, treba je ugotoviti, kako čim bolje obrobiti nove tehnologije tehnologije in pa napredke na preomenjenih področjih. Naprimer, kmetijstvo je že tak primer. Prav tako ribištvo in upravljanje voda. Strijam se. Treba je poskrbeti za večjo učinkovitost uporabe vode. Temu se bo potrebno bolj posvetiti. Tukaj potrebujemo celostni pristop. Cena Popraševanje, tehnologija. Treba je spremeniti ravnanje ljudi. Vse to je zelo pomembno in na tak način bom tudi deloval. Hvala lepa. Še Peter Lize. Hvala lepa. Veselim se sodelovanja z Evropskim parlamentom. Po členu 225, prej je bil to spet 52 pri, starem, eh, pri stari pogodbi, eh, potem členu ima parlament neposredno pravico do pobude. V pisnem odgovor, odgovoru pravite, da boste to upoštevali. Take into account. Ampak pogodba pravi več. In eh, kakor veste, je parlament, se parlament pogaja s predsednikom Barozom o tem, da bi naj komisija načeloma, obstajajo izjeme, ampak načeloma, če imamo kvalificiran predlog za kvalificiran večino, da bi komisija eh, na to odreagirala z predlogom. Ali boste to počeli na vašem področju in ali boste napram gospodu Barozu podpirali naše stališče pred eh, glasovanjem o komisiji konec tega meseca? Uh, Hvala. Lizbonska pogodba je tukaj precej jasna. Evropski parlament lahko z večino poslancev zahteva, da komisija predloži zakonodajo, ko gre za zakonodajo tiste bistvene stvari. Če komisija ne predloži take zakonodaje, potem mora obvestiti parlament o razlogih za to. Mislim, da smo se precej dolgo časa pogajali o tej pogodbi, zato je potrebno, da jo tudi uveljavljamo. Če parlament svojo zahtevo predstavi tako, kot ste videli, potem moramo seveda tak predlog resno proučiti. Bil sem član prve Brozove komisije. Pri takih zahtevah smo bili precej učinkoviti. Namreč, ko gre za pozive Evropskega parlamenta. No, mislim pa, da je to del širše razprave. Ne gre samo za razpravo v okviru odbora za okolje in pa komisarja za okolje. Mislim, da je to del sporozumov med institucijami, dogovorov med drugimi institucijami in parlamentom. Mislim pa, da je predsednik Barozo, resno mislil, ko je dejal odprto partnerstvo. To pomeni resno partnerstvo. In če nekdo predloži resen predlog, potem ga treba tudi resno obravnavati. Um. Dodatno vprašanje. Seveda imate prav, v pogodbi piše, da mora komisija podati tudi otomolitev, če ne poda predloga. Ampak zanima me, kaj boste vi počeli na vašem področju odgovornosti, kaj boste predlagali kolegiju in boste, kakšno stališče boste zastopali v razpravah z Barozom, kateri razlogi bi lahko pripeljali do tega, da komisija ne bi podala predloga, ali je lahko razlog za to, da bil sem klic iz Londona, Berlina ali Pariza eh, in zato ne bom podal predloga. Torej, ali eh, boste predloge parlamenta jemali resno in eh, ne boste preprosto nas odpravili, češ svet je proti. No, kakšen klic iz Berlina, Londona ali pa Ljubljane tega gotovo ne bo povzročil. To ne bo vplivalo na moje odločitve. Ampak še enkrat, to vprašanje treba obravnati pol široko v okviru odnosa med komisijo in pa parlamentom na splošno. Lahko pa obljubim naslednje. Če boste predložili predlog, za katerega boste zbrali ustrezno večino in pa bo to resen predlog, pri čemer seveda ne moram dajati kakšnih pravnih zagotovil, lahko rečem, da bom seveda spoštoval pogodbo. Če bom sprejel takšen resen predlog, ga bom zelo resno obravnaval. Če bo komisija morda rekla ne, in še enkrat bi tukaj omenil izkušnje trenutne Barozove komisije, potem mislim, da bi morali za takšno zavrnitev imeti zelo resen razlog. To je vse, kar lahko zaenkrat rečem. Seveda pa bo vse skupaj del pogajanja med institucijami na splošno. Hvala lepa, kolegi. Predstavitve je konec. Hvala, da ste se držali časovnega načrta, da ste spoštovali pravila. Dobro smo se držali čr, um, časa. Nek kolega se ni prikazal, zato smo si prihlanili pet minut. Mislim, da je kandidat za komisarja Potočnik uh, uh, vas pre, eh, da se je zelo dobro pripravil na svojo predstavitev. Videl sem, koliko napisanih listov si je pripravil. Rekel je, da je Evropa zelena, da je planet moder. Seveda je še veliko drugih barv v njegovih zapiskov. Eh, roza, zelena, oranžna in tako naprej. Torej, resnično je dobro predelal svoj resor. Resor eh, komisarja za okolje. In v teh treh urah smo se dotaknili številnih vprašanj, ki so nam blizu in ki so pomembni za določitev naših zavez. Hvala vam za vprašanje in hvala komisarju za odgovore. Torej, sedaj lahko v zaključnem govoru poveste, kakšen je vaš osebni okoljski načrt za reševanje okolja. Imam pa še eno vprašanje, kakšna je normalna temperatura v vaši študijski sobi in v vaši dnevni sobi. Kaj ti, če se ogledamo temperaturo v tej sobi, to je 25 stopinj, prav gotovo je to nekaj stopinj preveč. Torej, okoljsko upravljanje eh, v parlamentu bi lahko bilo boljše. Eh, vem, da ženske prej zebe kot moške, ampak eh, No, kakorkoli. Besedo sedaj dajemo komisarju za njegovo zaključno izjavo. In morda bo lahko povedal, kakšna je temperatura v njegovi hiši in v njegovi dnevni sobi. Izvolite besedo. To ni pravično. Morali bi izmeriti temperaturo na začetku srečanja in sedaj na koncu srečanja. No, mm, običajna temperatura je nekje 21 stopinj. Nažalost sem oseba, ki ima raje toplejše kraje kot eh, hladnejše kraje. Čeprav prihajam iz države, kjer smo navajeni tudi na niže temperature. No, če lahko ponovim še nekaj svojih stališč ob koncu predstavitve ko sem se prebijal skozi eh, vso to količino kratic, eh, zakonodaje, direktiv in tako naprej, sem se odločil, da preden se bom začel spuščati v podrobnosti, v horizontalne dokumente, preden bom začel brati o vprašanjih, ki so povezana z šestim okoljskim načrtom EPR-om, z eh, pregledom okvirnega programa za 2010 in tako naprej, eh, sem si najprej odločil, kaj bodo glavne prioritete mojega mandata in eh, zastavil sem si, da mora biti okoljsko vprašanje više na politični agendi, da mora stopiti iz sence podnebnih sprememb, trajnostni razvoj je potrebno holistično definirati, potreben je horizontalni pristop. Eh, moramo izkoristiti vse možne sinergije z drugimi političnimi področji, zlasti sinergijo z podnebnimi spremembami kako sem uvodoma povedal, eh, sam moram podozeti veliko eh, prohibitivnih ukrepov, ostali pa imajo več možnosti za spodbude in to bi rad združil. Govorimo v veliko, govorimo v. Živimo v obdobju velike gospodarske priložnosti in uh, moramo razširiti tudi koncept gospodarstva z nizkimi emisijami oglika. Moram, vse skupaj mora temeljiti na virih, moramo imeti takšne strategije, ki bodo temeljile na trajnostnem razvoju, moramo zagotoviti financiranje za to, da bodo naše politike aktivne, moramo vedeti neposredne naložbe za okolje. Uh, Hkrati pa je pomembno, da izkoristimo vse instrumente financiranja na ta način, da bo to eh, dosledno z našimi okoljskimi cilji in pristopi. Potrebno je več mednarodnega agažmaja, eh, saj se z nekaterimi izzivi lahko ukvarjamo samo na globalen način in tako naprej. Ostale stvari so bolj specifične za moj resor. Torej, veselil sem se današnje razprave menim in upam, da gre za začetek eh, dobrega sodelovanja v naslednjih petih letih. Odkrito verjamem, da bo temu lahko tako. Kako sem povedal, vedno bom eh, pripravljen prisluhniti vsem vašim predlogom, vedno se bom ozvana povabila, da pridem na razpravo v parlament. In če želite slišati še zgodbo o Priusu, torej Moj sin je imel nesrečo za prajesom 13. novembra ob 13. uri. In eh, ne vprašajte me, tudi predstavitev je bila danes 13. ob 13. uri in rekel sem, če bo to eh, slaba karma, potem je potrebno to slabo karmo takoj uničiti. Ampak kakorkoli je, kupili bomo nov avto. Uh, Torej, zahvaljujem se vam za uh, vse in upam, da je bil to dober začetek našega sodelovanja v prihodnih petih letih. Thank you, colleagues. Thank you, Commissioner Designate Potočnik. Hvala, kolegi, hvala kandidata komisarja, gospod Potočnik. To, je bilo zelo eh, to so bile zelo zanimive tri ure. Predstavitev je končana. Pozivam koordinatorje, da se, sliš, da se srečamo v 1G2 za oceno predstavitve.